Uh, Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gosti in goste, rada bi pričela sestankom. Pozdravila bi vse, ki ste v dvorani. Nažalost, čas teče in če se spomnite pred letom dni, ko smo tukaj gostili komisarja, ki je predstavljal zakonodajni svežen, sedaj pa smo sredi pogajanj s svetom, imamo redne sestanke in upam, da bomo čez nekaj mesecev, hotela sem reči, do konca leta, ampak prestara sem, eh, vem, da ne moremo sprejemati takšnih zavez, ker številni dejavniki vplivajo na sprejemanje zakonodajnih dokumentov. Upam vseeno, da bomo čimprej pripravljeni na prihodni razvoj te politike prvič kot evropski poslanci in poslanke sodelujemo v zakonodajnem postopku kot enakopravni akteri skupaj s svetom. Uporabljamo redni zakonodajni postopek. Želela sem dejati tudi, da pri številnih elementih močno podpiramo komisijo, ko gre za ta zakonodajni okvir, pri nekaterih elementih se strinjamo s svetom, ampak obstajajo tudi takšni elementi, ki so zelo pomembni in pri katerih nas še čaka veliko dela. Moramo najti kompromis. Vsi podpiramo novi pristop, ki ga je predlagala komisija komisija predlaga eno vseobsegajočo uredbo za vseh pet skladov, s čimer bi zagotovili skladnost pravil glede uporabe skladov in zagotovili tudi določeno mero sinergije pri uporabi teh skladov v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira. Podpiramo tudi zamisel o novem dokumentu, ki bi zamenjal nacionalni strateški referenčni okvir. Ta dokument bi bil jasnejši, močnejši, prav tako bi pokrival vse sklade, in upamo, da bomo lahko s pomočjo tega dokumenta zagotovili horizontalno povezanost skladov. S tem bi ustvarili dobre temelje za koordinacijo med kohezijsko politiko in drugimi finančnimi instrumenti, ki jih ima na voljo Evropska unija na področju zagotavljanja rasti. Naprimer obzorje 2020, pa tudi nekateri drugi novi elementi, kot je instrument za povezovanje Evrope ali pa eh, posebni programi socialne narave, ki so povezani torej s področjem sociale. V parlamentu smo tudi zagovorniki okrepljenega partnerstva, ki ga prelagamo v tem novem političnem okviru. Upam, da bomo o vseh pomembnih temah pomembnih za programiranje, so odločali s pomočjo drugih institucij, tudi s pomočjo nacionalnih vlad ter sodelovanjem regionalnih in lokalnih organov, obenem pa tudi drugih partnerjev, ki jih želimo identificirati in jasno določiti, tako da bomo lahko spostavili partnerstva s predstavniki družb, eh, drugih skupnosti, ki bodo tako lahko sodelovali v teh sporazumih o partnerstvih. Rada bi torej zagotovila krepitev partnerstev v novi okvirni politiki. Jasno podpiramo tudi teritorijalno razsežnost te politike, tekom pogajanj želimo okrepiti vlogo lokalnih in regionalnih akterjev, predstavnikov civilne družbe. Ta teritorijalna razsežnost je vključena tudi v novih instrumentih z področja lokalnega razvoja. V predlogu komisije imamo več novih instrumentov, ki naj bi okrepili lokalno razsežnost naše politike, naše rasti, strukturnih sprememb, obenem pa bi v tem procesu sodelovali vsi partnerji. To bi bila še ena pomembna značilnost nove politike. Podpiramo tudi zamisel o osredotočanju sredstev. Vemo, kako težko je to zagotoviti, potrebe so namreč zelo raznolike. In sedaj, ko poskušamo iziti iz krize, se zavedamo dejstva, da bo potrebno veliko novih ukrepov, še posebej takšni, ki bodo vključevali in upoštevali značilnosti lokalnih, regionalnih, urbanih značilnosti. Zato podpiramo to zakonodajo in želimo s pomočjo svojih pristojnosti, svojega mandata vanjo vključiti večjo mero prožnosti. Po našem mnenju moramo namreč dati regijam in skupnostim več možnosti za upoštevanje posebnih značilnosti, ki jih imajo, zato da bo lahko, bodo lahko te entitete bolje izkoristile posebnosti, ki so za njih značilne. kriza zelo specifično vpliva na posamezne regije in območja, kar pomeni, da moramo tudi zaradi tega biti bolj občutljivi, ko analiziramo stanje po regijah. Radi bi okrepili sodelovanje znotraj politike, po našem mnenju je namreč to jasno gonilo za pozitivne spremembe, za rast, za ustvarjanje novih delovnih mest če bomo zagotovili več sodelovanja, potem bo kohezija, konvergenca po celotni Evropski uniji prav tako večja. In to moramo zagotoviti. Ta proces se je namreč upočasnil v zadnjih nekaj letih. Najboljše, najboljši okvir, ki ga bomo ustvarili tukaj v evropskih institucijah, skupaj z nacionalnimi vladami in re, regionalnimi in nacionalnimi organi. Tesno sodelujemo tudi z odborom regij. Naprimer, kljub temu, če bomo imeli najboljši možen okvir in upam, da bo ta okvir boljši kot tisti prejšnji, ne bomo uspeli doseči naših ciljev, če ne bomo imeli obenem tudi ustreznega proračuna v naslednjih letih naj omenim nekaj vprašanj tudi v tem kontekstu. Rada bi vas namreč prepričala, da v tem obdobju, ki nas čaka, potrebujemo konsolidacijo na nacionalni ravni. Zmanjšati moramo primankljaje in zagotoviti, da so naši dolgovi trajnostni, da jih lahko servisiramo na evropski ravni potrebujemo proračun, ki bo zagotovil rast. Strokovnjaki oziroma investitorji potrebujejo določeno kritično maso naložb in ko zagotavljamo konsolidacijo na nacionalni ravni, potrebujemo drugačno strategijo na evropski ravni. Zbrati moramo sredstva, ki so izjemno pomembna za naložbe v evropskem prostoru. Evropski proračun je proračun za naložbe. Kljub vsem stereotipom, ki obstajajo, se je potrebno zavedati, da le pet odstotkov približno je namenjenih institucijam. Preostali odstotki pa romajo državam, članicam, regijam in tako dalje. Ta negativni stereotip še vedno živi v evropskem prostoru in v medijih. Še ena točka, ki bi jo rada omenila, veliko posledic bomo videli zaradi tega postopka konsolidacije proračuna, tudi na lokalni in regionalni ravni. Že danes lahko vidimo, da je finančna odgovornost na lokalni in regionalni ravni izjemno pomembna. To je velik izziv, konsolidacija lokalnih in regionalnih proračunov bo vodila k težavam na tej ravni. Težko bo zbirati sredstva in zato te skupnosti ne bodo uspele črpati evropskih sredstev, kar lahko povzroči veliko težav. V vseh parlamentih moramo tako razmisliti, kako se zoprstaviti tem težavam in se jim izogniti v prihodnosti. In v tem kontekstu bi rada podala še svoj zadnji komentar. Želela bi dejati, da smo sedaj v procesu pogajan o proračunu za leto 2013, obenem pa dopolnjujemo in spreminjamo trenutni proračun. Ne vem, če lahko o tem kaj pove komisar, tako odprto, kot lahko o tem govorim sama, ampak morda bomo potrebovali precej več sredstev za vračilo stroškov za projekte, ki že potekajo. Videli smo, kakšne račune je dobila Evropska komisija. Morda bo do milijarde evrov blokirane zaradi premajhnega proračuna za leto 2012 pred nami je torej tudi izziv spremembe trenutnega proračuna. Ne smemo ustaviti ali pa zmotiti obstoječih postopkov, obstoječih projektov. Govorimo o proračunu zato, ker se mi zdi, da je naša odgovornost, da zagotovimo dobro delovanje proračuna. Brez dobrih sredstev, ustreznih sredstev, ne bomo uspeli zagotoviti rasti in ne bomo uspeli ustvarjati novih delovnih mest. S tem bi rada zaključila, s tem uvodnim nagovorom in povabila komisarja za regionalno politiko Johannesa Hanna, da z nami deli svoje zamisli. Izvolite, gospod komisar. Hvala lepa, Danuta. Dobro jutro vsem skupaj. Pozdraviti želim predvsem kolege iz nacionalnih parlamentov. Mislim, da je Zelo dobro, da imamo ta format, to medparlamentarno srečanje, že, štiri, že četrtič. In dobro je, da imam priložnost, da neposredno z vami govorim o problemih regionalne politike. Eh, ta teden so potekali odprti dnevi v Bruslu, več kot sto dogodkov je potekalo tukaj, seminarjev, dogodkov. Se pravi, šlo je za zelo skoncentrirano količino dejavnosti na temo regionalne politike. Moja predhodnica in eh, predsednica odbora za regionalne zadeve tukaj v parlamentu, Danuta Hübner, je že natančno opisala trenutno stanje. Moram povedati, da parlament in pa komisija še nimata jasnih dokumentov o tem, eh, kako bi uredili vprašanje financiranja v naslednjem obdobju regionalne politike. V naslednjem tednu bo prišlo do številnih pogajanj o financiranju, o proračunu. Van Rompuy, predsednik eh, sveta, namerava 21. in pa 22. novembra na Evropskem svetu poročati o večletnem finančnem okvirju med leti 2014 in pa 2020. Eh, vsekakor želimo to odločitev dobiti še pred iztekom letošnjega leta. Zato je to pravi čas za to, da v interesu kohezijske politike in regionalne politike lobirate v glavnih mestih, ko gre za to, da se zauzemamo za ustrezen proračun. Zato si lahko prizadevamo tukaj v Bruslu, ampak eh, v glavnem v Bruslu že obstaja strinjanje med predstavniki regij. V državah članicah, zlasti v netoplačnicah, pa obstaja obotavljanje, te države želijo krčenje sredstev, no o tem bom spregovoril še kasneje. Danes bi želel spregovoriti o treh osrednjih vprašanjih, ki so zaznamovala tudi evropske diskusije v zadnjih tednih. Najprej gre za vprašanje skupnega strateškega okvira za strukturne sklade, drugič pomen novega inštrumenta pogodb o partnerstvu in pa tretjič vprašanje proračuna, ki bi bil potreben na evropski ravni. Z moje strani bi želel še enkrat potrditi, da pogajanja o pravnem okviru, o naslednji fazi kohezijske politike potekajo konstruktivno, vse udeležene strani so dosegle visoko stopnjo strinjanja, za razliko od pogajanj o drugih, politikih, o drugih politikah. Že pred eh, poletjem smo dobili stališče parlamenta in komisije v tej zadevi, tudi posamezne skup, delovne skupine v svetu se ukvarjajo s tem, tako da bomo lahko dejansko v naslednjih tednih začeli z pogajanji v trialogu strokovno gledano smo torej na, dobre, na dobri poti. Če bo prišlo do zaostajanj, to ne bo zaradi tistih, ki ustvarjajo politi, eh, regionalno politiko v svetu, komisiji in pa parlamentu. Eh, upamo, da bomo lahko pogajanja končali kar se da hitro, tako da bodo regije in pa glavna mesta lahko kar se da gladko organizirali prehod iz finančnega okvira do leta 2013 na okvir od leta 2014 naprej. No, vsebinsko gledano stvari dobro potekajo, to sem že povedal, da Nita Hübner je že spregovorila o tem, da obstaja tukaj visoka stopnja strinjanja. Vseeno pa bi želel povedati še nekaj besed o skupnem strateškem okviru. To je nekaj, kar predlagamo prvič Namreč, da bi, nasled, da bi naslednje sklade za razvoj podeželja, za ribištvo, za kohezijski sklad, Evropski socialni sklad, vse te sklade bi združili v skupnem strateškem okviru, kakšen bi bil cilj tega ukrepa. Cilj je ta, da bi Uh, uporabniki v različnih regijah natančno vedeli, kakšen sklad je primeren za kateri program. Kaj ti pogosto tukaj prihaja do razhajanj, do prekrivanj, pogosto obstajajo tudi različna siva področja, za katere za katera bi lahko bil uporaben ali eden ali drugi sklad. In zato smo si zamislili takšen skupni strateš, strateški okvir. No, vsebinsko gledano so stvari bolj ali manj jasne. Postalo pa se vprašanje glede formalnega upravljanja tega skupnega strateškega okvira. Komisija je v imenu prožnosti predlagala, da bi to bilo urejeno v obliki delegiranega akta v parlamentu pa obstaja želja, da bi vse skupaj uredili v obliku prilog uredbi. Mislim, da bomo prišli na koncu do dogovora. Um, glede na to, da je okvir dolg sedem let, se lahko tudi pravna podlago kasneje še prilagaja ali spremeni. Je pa dobro, da zagotovimo tukaj eh, kar največjo stopnjo prožnosti in zato se komisiji zdi dobro, da bi vse skupaj uredili v obliki delegiranih aktov. No, pripričan sem, da bomo našli ustrezno rešitev. rešitev, ki bo koristila zlasti tistim, ki črpajo sklade na licu mesta. Zagotoviti moramo, da bodo lahko ti uporabniki resnično črpali denar. Naslednje področje, pogodbe o partnerstvu. Tudi tukaj stvari potekajo dobro. Obstaja pa neka točka, na katero bi vas želel opozoriti. Del koncepta pogodb o partnerstvu je tudi kodeks o ravnanju. Komisija in parlament si zelo prizadevata za to, da bi kar največ udeležencev regionalne politike vključili v pogajanja, kajti to bo pomenilo, da se bo več udeležencev identificiralo z izvajanjem naših predlogov. In zato smo predvideli člen o večplastnem upravljanju. Najprej smo predvideli izjavo o tem, ampak gre za prvo javno glasno izjavo o tem in tudi v pogajanjih se bomo zavzeli za to, da se vključi tudi regionalno in pa lokalno uh, raven pa tudi nevladne organizacije. Vse te akterje je treba aktivno vključiti v pogajanja. No, moram povedati, da je svet nad tem omejeno navdušen, da gre torej za, ko gre torej za ta kodeks ravnanja. Če vi želite takšen kodeks ravnanja, vas zato prosim za vašo podporo in zato prosim tudi kolege in kolegice v Evropskem parlamentu. Še, zadnja, še zadnji del, eh, torej spregovoril bom o finančnem okvirju. Danuta Hübner je o tem povedala veliko, v glavnem se z njo strinjam. Želel bi samo ponoviti nekaj, kar eh, se mi zdi izredno pomembno. Eh, sam sem prej deloval tako na regionalni in nacionalni ravni in zato imam poklicne izkušnje iz gospodarstva. Zato bi vas eh, želel opozoriti na nekaj, kar se mi zdi pomembno tako za administrativen, kakor tudi za poklicni in gospodarski okvir. Namreč, evropski proračun je proračun, kjer gre 95 odstotkov spet v roke um, držav članic skozi kmetijske programe, programe podpore, programe izobraževanja, razvojno pomoč. Samo nekaj več kot pet odstotkov se porabi za stroške upravljanja. In tukaj ne govorim samo o stroških za komisijo, ampak za, o stroških za vse institucije, Evropsko sodišče, Računsko sodišče, parlament, svet, agencije in tako naprej. In ta razmera 5 odstotkov operativnega proračuna in 95 odstotkov aktivnega proračuna, eh, to sorazmerje je bolje kot v katerikoli drugi administraciji po svetu. To je zanimivo tudi za tiste, ki želijo uh, nekakšno v dobiček usmerjeno ureditev proračuna, zato se mi zdi, da je uh, v evropski proračun investiciran denar, dobro investiran denar in s tem eh, se bom navezal tudi na naslednjo temo. Gre za naložbe. Mi vlagamo v spodbojanje konkurenčnosti, v usposabljanje ljudi, v izobraževanje ljudi. Na ta način želimo izboljšati konkurenčnost Evrope v globalnem smislu. V Evropski uniji nas živi pol milijarde državljanov, ampak globalno gledano je to samo sedem odstotkov svetovnega prebivalstva, pa še vedno nam uspe ostati vodilni akter v svetovnem gospodarstvu. Glede na to je nujno obraniti ta naš položaj, to ne bo enostavno, ampak to je v interesu naših državljanov in državljank ki jim moramo zagotoviti oziroma ohraniti delovna mesta in glede na trenutno situacijo ustvarjati tudi nova delovna mesta. Temu služi regionalna politika, temu namenu smo prilagodili tudi naše reforme, torej gre za usmerjenost v rezultate, za, katere, za katero je potrebna tematska osredotočenost, ki pa vseeno omogoča regijam določeno stopnjo prožnosti. Vedno primerjam eh, to na ta način. Eh, eh, um, ponujamo dober jedilni list, iz katerega si nekdo lahko izbere celo vrsto jedi. Torej, vse skupaj je povezano tudi z ex ante pogojnost, zato da bomo lahko zagotovili, da bodo stvari tudi ustrezno izvajane. Uh, če se strinjate z menoj, vas bom v naslednjih tednih zaprosil za podporo tudi v vaših eh, glavnih mestih, zlasti v državah netoplačnicah. Opažam, da nekatere vlade v državah netoplačnice podajo zanimive predloge o tem, ki gredo v to smer, da za določena politična področja ne bi predvideli krčen, nasplošno pa bi uh, do krčenja sredstev vseeno prišlo in to bi lahko privedlo do določenih težav. Ne vem, kako bi lahko uh, to delovalo. Torej, če se strinjate z menoj, da potrebujemo primeren proračun, ki bo služil temu, da bi podprli skupne evropske projekte, ki smo jih dosegli v strategiji rasti za Evropo za leto 2020, eh, potem potrebujemo močan večletni proračun. In uh, naj povem, da je tudi ta večletni proračun nekaj enkratnega. Leta 2012 smo lahko tako določimo, o proračunskem, določimo proračunski okvir vse do leta 2020. In to daje določeno stopnjo varnosti ne samo državljanom in državljankam, ampak tudi trgom, investitorjem, na ta način dobijo informacije o tem, koliko sredstev je na razpolago. E, to, s tem lahko mobiliziramo tudi zasebne naložbe in na ta način ustvarimo ravno to, kar potrebujemo, torej gospodarsko rast, vizijo prihodnosti, optimizem, kajti, kakor veste, je vsaj 50 odstotkov politike psihologija. In če želimo premagati trenutno krizo, potem moramo pošiljati pozitivne signale, ustvarjati moramo optimizem za to, da se bodo, naprimer, mladi ljudje odločali za ustvarjanje podjetij in s tem ustvarjanje delovnih mest. Zato potrebujemo evropska sredstva, zato imamo na voljo mikrokredite, ki jih je treba izkoristiti, jih spodbujati, ampak najprej treba seveda dati na razpolago denar za to. Se pravi, instrumente imamo, volja na evropski ravni, da se hitro doseže dogovor. Prav tako obstaja. Sedaj pa potrebujemo še osredotočeno podporo tudi z vaše strani, gospe in gospode, na nacionalni ravni. Hvala. Uh, you, Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa vabim veleposlanika Korneliusa Korneljuja, da spregovori imenu predsedstva. Evropske unije, Cipra. Hvala, gospa predsednica, se upravičujem za pozen prihod. Ampak to je še en pokazatelj, da ciprsko predsedstvo dela veliko in se trudi. Spremeniti smo morali začetek koreperja in prestaviti začetek zastanka na 10.30, ker sem želel biti tudi tukaj. Lepo zdrav vsem skupaj, poslankam in poslancem, predstavnikom nacionalnih parlamentov. V veselje in v čast mi je biti tukaj. Zahvaljujem se vam, se vam za organizacijo tako pomembnega dogodka, ki združuje Evropski parlament in nacionalne parlamente. Cilj ciberskega predsedstva je delati za boljšo Evropo ki je bliže državljanom in državljankam. Zato podpiramo vse trud, ki je vložen v poglabljanje sodelovanja med evropskimi in nacionalnimi parlamenti. To počnemo za to, da bi zaščitili in spodbujali demokratizacijo delovanja te unije. Vse pristojne institucije bi morale aktivno sodelovati v postopku odločitev, zato da bi zagotovili učinkovitost sprejemanja odločitev različnih politik v naše uniji. V četrtem mesecu našega predsedstva lahko rečem, da smo veliko dosegli, ampak čaka naše veliko dela. Zavezani smo k trdemu delu. Naredili bomo vse, kar lahko, da dosežemo naše ambiciozne cilje. Rad bi ponovil, da je glavna prioriteta civilskega predsedstva končati pogajanja, ki se tičejo večletnega finančnega okvira. Še pred koncem leta 2012 želi predsedstvo zagotoviti uravnoteženo podeljevanje sredstev v glavnih skupnih politikah. Sredstva je potrebno uporabljati učinkovito in zagotoviti pravo evropsko dodano vrednost. Ciprsko predsedstvo sodeluje tudi s parlamentom in želi zagotoviti napredek v pogajanjih o zakonodajnem okviru o skupnih politikah. Dovolite mi, da spregovorimo o pomembnem dosjeju kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Posledice gospodarske in finančne krize, ki jih še vedno trpimo, zahtevajo, da vedno bolj učinkovito uporabljamo sredstva, ki jih imamo na voljo. Kohezijska politika je izjemno pomembno orodje za to, da zagotovimo rast in nova delovna mesta. Naš glavni cilj je ekonomska, socialna in teritorijalna kohezija na osnovi načela solidarnosti. če želimo hitro sprejeti zakonodajni svežen na tem področju, moramo trdo delati in to je ena izmed naših prednostnih nalog. Vsi skupaj moramo sodelovati ob začetku novega programskega obdobja, zato da bomo zagotovili učinkovit prehod v novo programsko obdobje. Predsedstvo se zavezuje da bomo naredili vse, da bi zagotovili jasen napredek v teh pogajanjih. Od julija naprej je predsedstvo sprožilo intenziven program v svetu, znotraj katerega želi končati vsa pogajanja na tem področju do konca leta 2012. Seveda razen tistih tem, ki so povezana s pogajanji o večletnem finančnem okviru. Med drugim se v svetu pogovarjamo o teritorijalnem razvoju, o evropskem teritorijalnem sodelovanju, o finančnem upravljanju in upravljanju ter nadzornih sistemih, obenem pa tudi o zelo pomembnem skupnem strateškem okviru, ki bo deloval v okviru novih programskih dokumentov. To delo je že obrodilo nekaj sadov. Naslednji teden, v torek 16 bomo verjetno sprejeli prvi dogovor v svetu za splošne zadeve. O tem bomo govorili tudi v naslednjih nekaj mesecih, zato da bi dosegli dogovore o drugih temah, ki nam ostajajo na mizi. Obenem bi se radi zahvalili za sodelovanje v odborih parlamenta. Ciprsko predsedstvo še posebej povdarja tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Ne le Evropskem parlamentu, ki ima vlogo so zakonodajalca, ampak z Evropskim parlamentom, ki je jasen partner naše institucije v teh težkih časih. Kot veste, številni so se pogajanja o zakonodajnem svežnju že pričela. Naše predsedstvo dela na osnovi dogovoru danskega predsedstva, ki je delovalo v sklopu delnega splošnega pristopa. Prav tako sodelujemo z odborom regij in z odborom, z odborom za, za regionalni razvoj in z odborom za zaposlovanje. Pričela se bodo tudi pogajanja za uredbo o trivitalnem. sodelovanju in drugih temah. To je naša glavna prednostna naloga. Predsedstvo želi zagotoviti razumevanje med institucijami, zato da bi zagotovili gotovost regijam in državam, članicam pri pripravi na novo programsko obdobje. Na tej točki bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu in komisiji za konstruktivno in tesno sodelovanje, ki smo mu bili priča do sedaj. Gospa predsednica, danes govorimo o skupnem strateškem okviru in o pogodbah o partnerstvu. Dovolite mi, da predstavim pogled sveta na te zadeve. Zakaj se zavezujemo k pogodbam o partnerstvu, ki zamenjujejo dogovore o partnerstvu. Popolnoma podpiramo to načelo partnerstva. Seveda je to tema, o kateri potekajo pogajanja z Evropskim parlamentom in komisijo. Ti novi elementi kohezijske politike za obdobje 2014-2020 so izjemno pomembni, saj predstavljajo temelje za izvajanje nove generacije programov. Svet pozdravlja novi pristop, ki ga predlaga komisija. Ne gre le za strukturne sklade, ampak tudi za sklad za podeželski razvoj ter sklad za pomorstvo in ribištvo. Takšna strategija nam omogoča bolj učinkovito sodelovanje in izkoriščanje drugih politik in instrumentov Evropske unije. Svet trenutno analizira dopolnjeni predlog Komisije za skupni strateški okvir. Pri tem se osredotočamo na uvajanje najbolj primernih elementov, ki bodo privedli do jasne koordinacije in sodelovanja na poti k našim ciljem. V ta namen cibersko predsedstvo pripravlja neformalni ministerski sestanek na začetku novembra na Cipru. Tam bodo lahko vsi povabljeni, izmenjali svoje mnenje o teh zelo pomembnih temah. Kot sem že omenil, smo sedaj v težkih časih, konsolidirati moramo naše proračune, posledice krize pa so vsak dan hujše. Ravno zaradi tega moramo bolj kot kadarkoli prej zagotoviti učinkovito rabo sredstev, zato da bomo zagotovili rast in ustvarili nova delovna mesta. Napočil je čas, da razmislimo o učinkovitosti o in o upravljanju nove kohezijske politike. Ministri bodo izmenjali mnenja o tem, kako bodo ti elementi izvajani na kraju samem, kako bomo zagotovili najviše mogoče standarde učinkovitosti. O menem se bodo pogovarjali o glavnih izzivih, s katerimi se soonča Unija in s katerimi se soočajo države članice in regije. Res je, Naša dožnost je, da ustvarimo pravi kontekst, kontekst za izhod iz te krize za regije. Gospa predsednica, preden zaključim, bi rad še enkrat podal nekaj besed zahvale za povabilo. Skupaj delamo za boljšo Evropo. S tem seveda želim povedati, da sodelujemo tudi z nacionalnimi parlamenti, imamo privilegij, da tesno sodelujemo z regionalnimi in lokalnimi akteri. Nacionalni parlamenti lahko na ta način izboljšajo prakso, ki vodi k pravi dodani vrednosti za kohezijsko politiko. Hvala. Najlepša hvala, gospod veleposlanik. Še nekaj besed z moje strani. Predsedujem te sestankom strani parlamenta in rada bi dejala, da na trialogih napredujemo, veliko stvari je še na mizi, popolnoma pa se strinjam z, vaso, z vašo zavezo, tudi sami bi radi končali s pogajanji do konca tega leta. Upamo, da bomo s pomočjo komisije lahko izpolnili ta cilj. Preden se lotimo razprave, bi rada podala nekaj komentarjev. Najprej predajam opravičilo gospoda komisarja, ki ima sedaj drug sestanek s komisarjem Almunijo, ker se pogovarja o regionalni politiki, o mandatu, zato je to pomembno. Še ena točka, vsi kolegi, ki prihajajo iz nacionalnih parlamentov, pred sabo imate dosjeje, ker imate kartice. Če želite spregovoriti, morate izpolniti to kartico in nekdo jo bo prevzel. Rada bi izvedela, koliko kolegov bo želelo spregovoriti, zato da ugotovimo, koliko časa bomo imeli za razpravo. Z nami je gospod Martin, ki je namestnik generalnega direktoreta, generalnega direktorata za regionalno politiko v komisiji. Gospod Martin vodi razvoj finančnega okvira na strani komisije. Sedaj bom pričela z, raz, z razpravo. Z nami imamo dva kolega iz nacionalnih parlamentov. Z nami je gospod Rajne Robla, ki je minister in vodja državnega kanclerstva v državi Saška Anhalt. Član Bundesrata torej. Z nami je tudi gospod Liam Tuomi, ki je podpredsednik. V irščini imate precej, precej črk, potem pa izgovoriti nekaj zelo kratkega. Torej, odbor za finance, javno porabo in reforme. Najprej besedo predajam gospodu Robri. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. V veselje mi je, da lahko. Eh, spregovorim v tem odboru. Številni prisotni verjetno niso, niso bili zadovoljni z Lizbonsko strategijo. Torej, ta cilj je bil, da bi do leta 2010 Evropa postala najbolj dinamična in na znanju temelječa družba. Eh, in te, tega cilja vsekakor nismo dosegli. Nočem sedaj eh, drezati urane, ampak če imamo danes možnost pred, eh, predstavniki nacionalnih parlamentov skupaj z evropskimi poslanci možnost postaviti temelje za novo kohezijsko politiko, potem moramo pri tem imeti pred očmi pomen uh, kohezijske politike za izvajanje strategije za Evropo za leto 2020, torej za trajnostno in učinkovito rast v Evropi. Težišče Lizbonske strategije je bilo na pravilnih strukturnih reformah, torej na raziskovanju, razvoju, inovacijah, delovni trgi, eh, usposabljanje, izobraževanje, vseživljenjsko učenje, Eh, okvirni pogoji za podjetja, javne finance, vse to so še vedno odločilna področja, s pomočjo katere lahko um, se soočamo z globalnimi izzivi, zagotovimo delovna mesta in dvignemo dobrobit v Evropi. Vendar pa Lizbonska strategija ni vsebovala ustreznih instrumentov za to, da bi dovolj odločno spodbudila razvoj Evrope. Uh, in da bi se lahko že od vsega začetka borila proti vzrokom krize. Zato mislim, da je dosledno in uh, dobro, da smo strategijo za leto 2020 postavili na jasne temelje, da smo zastavili jasne cile in da smo vključili vse skupne politike za dosego teh ciljev. Uh, Um, strukturna politika je že pri izvajanju Lizbonske strategije igrala pomembno vlogo, šlo je za to imenovano Lizbonizacijo strukturnih skladov, ki je privedla do tega, da so strukturni skladi v financiranju 2007 do 2013 bili uloženi v rast, torej v raz, raziskave, v razvoj za podjetja. In eh, tudi, ko gre za vlogo kohezijske politike v strategiji za Evropo 2020, pravzaprav nastopamo na nek nov teritorij. Kot eh, zastopnik eh, nekdanje vzhodno-nemške dežele, ki je zelo profitirala od pomoči iz strukturnih skladov, no, naša regija je doživela pozitiven razvoj, zato bomo sedaj stopili v naslednjo skupino regij, torej iz, eh, iz konvergenčne skupine. Zato želim povedati naslednje. Strategija za leto 2020 bo pomembno, bo uspela samo, če bomo povezali cilje kohezijske politike z potrebami na licu mesta, potem drugič partnerstvo in upravljanje sta pomembni načeli. Ehm, na ta način lahko kohezijsko politiko sprejmejo tudi naši državljani in državljanke. Um, to mora dopolnjevati demokratično legitimnost izbranih programov, ne more pa je nadomestiti. Strategija za leto 2020 eh, velja za tisto vizijo socialnega, gospodarskega, tržnega gospodarstva za 21. stoletje. Ampak ta vizija bo, zrati, bo uresničena samo, če bomo zagotovili visoko stopnjo zaposlovanja, raziskave, razvoj, tudi na licu mesta. Zato je regionalni pristop k uh, kohezijski politiki bistvenega pomena. Uh, Saška Anhalt, moja regija, je tukaj lahko uh, zgled za povedano. Treba je odpraviti zaostanke, treba je upoštevati težek demografski razvoj, um, razlike med uh, stanjem kmetijstva in pričakovanjem, pomankanje strokovnih usposobljenih ljudi, uh, ustrezno izobraževanje za naše otroke, spodbujanje podjetniške kreativnosti in ne nazadnje uh, potreba po konsolidaciji proračunov zaradi pritiska, ustavno, ustavne prepovedi zadoževanja, ki jo imamo v Nemčiji. Torej vse to je še pred nami v Nemčiji. Eh, no, ta majhna regija Saška Anhalt, imamo 2,2 milijona prebivalcev. Eh, ta regija ne bo posod eh, služila za zgled. Naše relativno majhne strukture pa vseeno nudijo možnost, da uh, si drznemo uh, začeti z novimi dejavnostmi, brez da bi čakali na vse druge. Naša preglednost nam pomaga pri tem, da naše odločitve hitro izvajamo in da hitro odpravimo pomankljivosti. No, desetletje do leta 2020 je bistvenega pomena za to, kakšen obraz bo naša regija imela v prihodnosti, kako se bo uveljavila v Evropski uniji in to je za državljane naše regije vse tako pomembno kot eh, razvoj Evropske unije kot takšne. In s tem sem že pri sami srčiki problema. Saška Anhalt kot druge nemške regije še vedno kaže na gospodarsko-strukturne primankljaje, eh, ki eh, bi lahko brez nadaljnih ukrepov privedli do slabšanja življenskega standarda. Čeprav smo vzhodni Nemci zelo nadoknadili, je gospodarski proces eh, približevanja se sedaj ustavil. Ne nazadnje, nazadnje ocene kažejo na to, da je to približevanje celo um, manjše, kot smo mislili do sedaj. Kajti manj je bilo naložb, manj je bilo inovacij v gospodarstvu, um, manj je mednarodne povezanosti vzhodno-nemških podjetij, nismo dobili nobenega novega velikega podjetja in uh, težko je zagotoviti dovolj strokovno skupnost usposobljenega osebja za naša podjetja. Na področju demografije se prav tako soočamo z velikimi izzivi, kajti naše prebivalstvo se stara, manjka nam strokovno sposobnenih ljudi in uh, samo malo evropskih regij je tako prizadetih zaradi demografskih sprememb kot ravno nove, torej bivše vzhodno-nemške dežele. S tem je povezano znižanje dogod, dohodka na glavo, s tem imamo tudi manj eh, eh, dohodkov iz eh, davkov in zato bo še v prihodnosti bistveno zmanjšati te vrzele med novimi in pa starejšimi deželami. Zato je treba spodbuditi konkurenčnost in pa rast ter zaposlovanje zato pa potrebujemo prispevek vseh evropskih skladov v okviru skupnega strateškega okvira in 74. člen uh, Lizbonske pogodbe to tudi izključno predvideva. Vse regije, ki bodo sedaj izpadle iz uh, konvergenčne skupine, uh, Torej, za vse te države je komisija predvidela tako imenovano varnostno mrežo vsaj dveh tretjin eh, eh, dosedanjih sredstev v tem prehodnem obdobju, tako da bomo lahko našli eh, specifične probleme za naprimer naše demografske spremembe. Tudi za zvezdno vlado je pomembno zmanjšanje teh vrzeli med posameznimi deželami. In uh, ti naši cilji vsekakor niso v nasprotju z uh, cilji strategije za leto Evropa 2020, ampak uh, jih pravzaprav uh, krepijo. Zato se sprašujem, ali je 40 odstotkov iz eh, stru, strukturnih skladov tukaj smiselno. Sedaj imamo 30 odstotno črpanje, pa se že soočamo z problemi pri črpanju. Če bi eh, uvedli takšno krčenje sredstev, to je za 40 odstotkov, bi s tem povzročili, da bi še manj sredstev bilo na voljo za podjetja in pa za investicije. Enako velja za omejeno spodbujanje velikih, eh, torej investicij z velikimi razsežnostmi in pa um, tudi pod vprašaj postavlja sam, samo načelo tematske osredotočenosti, ki sicer drugače ni sporno. Ko gre za fleksibilnost in pa tematsko osredotočenost, uh, potrebujemo bistvene izboljšave pri podpori naših regij, zato parlament in pa komisijo spodbujam k temu, da naj eh, se v, razlo, v razgovorih z, državami, z predstavniki državami članicami uh, eh, zauzame za to. In pa sedaj še moj drugi razmislek. Smo pred trem, trojnim izzivom, uh, torej uh, programske inštrumente moramo povezati z partnerji in pa z lokalnimi in pa regionalnimi oblastmi, torej v Nemčiji gre tukaj za državne parlamente. Te programe moramo eh, pripraviti ne, da bi poznali končno besedilo uredbe. Nekateri mislijo, da je partnersko načelo za regije dodatno breme in uh, temu pomisleku ugovarjam na podlagi izkušenj iz naše regije Saške Anhalt. Kako naj našo politiko podpore napravimo za demokratično legitimno, če ne ravno skozi sodelovanje z eh, interesnimi skupinami in civilno družbo? Neodvisno od uh, Evropske podpore, ne smemo podcenjevati tega učinkovitega, te učinkovite izmenjave stališč, ki se dogaja redno. Nadaljne formalne zahteve pri uporabi strukturnih skladov bi lahko dodatno zapletli njihovo uporabo, brez da bi to prineslo potrebno dodano vrednost. V Saški Anhalt eh, načrtujemo tudi tako imenovane uh, dialoge o prihodnosti, s tem želimo večetni finančni okvir do leta 2020 uh, eh, pospremiti z delavnicami na temo uh, Eh, gospodarske rasti, eh, demo, potem drugič demografskih sprememb, eh, potem tretjič usposabljanje in pa izobraževanje in pa nediskriminacija za zaposlovanje ter ustvarjanje delovnih mest in pa peti dialog bo potekal o energetiki. Takšne dialoge smo v, prehod, v, smo v preteklosti že imeli. Uh, Ehm, to je pomembno zlasti za partnersko načelo, ampak problem pri partnerskem načelu obstaja predvsem v povezavi z vprašanjem eh, demokratične legitimnosti oziroma izvajanja na različnih eh, ravneh. Komisar Han je pravilno opozoril na to, da bodo ti programi predvideni eh, vse do leta 2020 eh, in s tem bodo vplivali tudi na naše državne proračune. Strukturni skladi so se do sedaj temu problemu izognili. Kaj ti Deželjni proračuni tukaj niso bili vključeni oziroma upoštevani. In uh, v naši regiji smo to skušali rešiti z rednim poročanjem parlamentu o stanju naših programov oziroma napredku naših programov. Za naslednje programsko obdobje predvidevamo bolj boljšo povezanost z strukturnimi skladi, s celotnim uh, političnim ciklusom, ampak s tem je pove, povezan nek nov parlament. Če bodo v bodoče nacionalni reformni programi in specifična priporočila, uh, če bo to predstavljalo izvajanje operativnih programov, kdo bo lahko potem jamčil, da bodo ti reformni programi zadostno demokratično legitimni. V trenutnem ciklu deželi deželam obstaja malo uh, možnosti za to, da bi sodelovali v nacionalnem reformnem programu, uh, medtem ko deželjni sveti v parlamentu sploh niso uh, udeleženi. Ko gre za pripravo nacionalnih reformnih programov in za partnerske dogovore ter za operativno ureditev, vse to bi morali bolje uskladiti Ne vem, kakšna bi tukaj lahko bila najboljša rešitev, ampak prosim vse udeležence, da tega problema ne izgubijo izpred oči. Gospe in gospodje, ko danes govorimo o Evropski uniji, pogosto govorimo o krizi oziroma tudi o neuspehu. Evropski proces združevanja je dejansko v najtežjem obdobju doslej. Zato želim jasno povedati, da tudi mi želimo, da Evropa ohrani svojo moč oblikovanja politik. Z vidika dežel je kohezijska politika najpomembnejši instrument oblikovanja Evropske unije za eh, zagotavljanje rasti, dobrobiti in zaposlovanja. Prosim, poskrbimo skupaj za to, da, ta, da bo ta učinek viden tudi za naše državljane, Eh, to je najpomembnejše za uresničevanje strategije za Evropo za leto 2020. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you. Uh, thank you very much. Hvala lepa. Dobro, da ste predstavili specifične in pa splošne komentarje uh, Eh, ki se skrivajo za to eh, uredbo. Sedaj pa še pred, eh, irski predstavnik Lime Tuomi. Gospe in gospodje, želel bi se zahvaliti odboru za regionalni razvoj Evropskega parlamenta za ta medparlamentarni sestanek. Že od samega začetka je treba povdariti, da je kohezijska politika bila dejanska zgodba o uspehu v Evropi, kajti nahaja se v osrčju evropskih integracij solida solidarnosti igra zelo pomembno vlogo pri zmanjšanju razlik na gospodarskem in socialnem področju in povečuje kohezijo v Uniji 500 milijonov ljudi, 27 držav članic in 271 regij in ne bi veljalo pocenjevati takšen dosežek. Ko govorim iz lastnih izkušenj, povem, da je kohezijska politika odigrala ogromno vlogo v irskem gospodarstvu, kajti finančni transferje iz evropskega proračuna so bili zelo pomembni vzvodi, ki so bili na voljo državam članicam, eh, ko so uvajale spremembe in spodbujale razvoj regij. In posod lahko vidimo um, plakete in eh, označbe eh, s prevoznavnimi znaki strukturnih skladov. Zelo sem vesel, da lahko povem, da je tudi Irska bila zgodba o uspehu te kohezijske politike. E, povsod po Evropi lahko države članice imajo veliko koristi od strukturnih skladov. Kakšna je prihodnost kohezijske politike? Ta je predstavljena in se odraža v sedanjem gospodarskem padcu in s tem se moramo spopasti. Irska se strinja, da kohezijska politika bo ključni instrument politike pri doseganju eh, ciljev in prednosti strategije 2020, kar pomeni spodbujanje pametne, vzdržne in vključujoče rasti. Kaj ti menimo, da intervencije se morajo osredotočati na zaposlovanju, raziskavah, inovacijah, izobraževanju, bojem proti revščini, klimatskim podnebnim spremembam in na področju energetike najbrž se spomnite, da je komisija predstavila predloge za obdobje 2014-2020 in sicer naj bi dodelila 376 milijard za instrumente kohezijske politike, kar je povečanje glede na dodelitve sredstev v času 2007-2013. Vendar veliko bo eh, pritiskal na ta evropski proračun. Oktobra lani je komisija postavila nove zahteve na področju eh, pogajanj v zvezi z eh, prihodnjo politiko. Naš minister, ki je odgovoren za kohezijsko politiko, Brendan Howlin, je na sestanku kohezijskih ministrov v eh, Brus Poznanju v času polskega predsedstva se srečal eh, tudi s predstavniki v svetu za splošne zadeve in kohezijsko politiko tukaj v Bruslju decembra lani. In eh, prav tako v tem času eh, se je sestal z komisarjem Hanom, ki bo prihodni mesec eh, obiskal Irsko. In eh, vsekakor minister in predstavniki Evropskega parlamenta se bodo srečali 28. do 30. novembra 2012 z delegacijo regionalnega razvoja Evropskega parlamenta. Sedaj bi se morali pogovoriti o strukturnih ukrepih v okviru delovne skupine sveta. V času leta 2012 so potekala pogajanja med svetom in Evropskim parlamentom na področju kohezijskega svežnja in stališče Irske v teh pogajanjih se odraža eh, v financiranju iz kohezijskih skladov za obdobje 2014-2020, kar naj bi ohranili zato, da bi zagotovili obnovo in ozdravitev irskega gospodarstva. Zavedamo se, da je najboljši eh, pristop tisti, ki omogoča pružnost eh, pri prednostnih nalogah za reforme v posameznih državah članicah. In eh, takšen eh, pristop bo omogočil regijam tudi prilagoditev in izvajanje tistih politik, ki ustrezajo njihovim potrebam. In To prav tako odraža regionalno raznolikost v Evropski uniji, kjer regije imajo različne priložnosti, potrebe in značilnosti. Irska pozdravlja predlog komisije za skupni strateški okvir in pogodbe ali sporazume o partnerstvu, kajti ti zagotavljajo dopolnjevanje, usklajevanje in skladnost med različnimi kohezijskimi skladi, ko gre za razvoj podeželja in tudi za ribiško politiko. Ne glede na to, bi morali zagotoviti načela subsidijarnosti in sorazmernosti in ne bi smeli povečevati upravnega bremena. In še ne nazadnje, bi želel nakratko pokomentirati prihajajoče irsko eh, predsedovanje in pomen, eh, ki ga pripisujemo eh, prav razvoju napredka in omogočanju napredka pri kohezijski politiki. Prihodnje leto naše predsedovanje v svetu ministrov se bo ukvarjalo z zadnjimi fazami pogajanj na področju kohezijskega svežnja in to bo vsekakor zelo velik izziv vendar je Irska popolnoma eh, predana in zavezana uspešnemu predsedovanju in tudi delu skupaj z Evropskim parlamentom eh, pri doseganju napredka na tem področju. Želel bi čestitati tako danskemu kot predsedovanju ciperskemu predsedstvu eh, za napredek, ki je bil dosežen na področju dosjeja večletnega eh, finančnega okvira. Rad se bi vam zahvalil za vašo pozornost in naj povem, da z veseljem pričakujem razpravo o instrumenti kohezijske politike. Najlepša hvala. Želim vam zagotovitev, eh, da bi želeli, da bi že vse postorili in se dogovorili v času ciperskega predsedstva, kajti najtežje je prav končno dogovarjanje na tem področju. Sedaj bi vam lahko dala pet minut vsakomur med vami, ki boste predstavili vašo državo in parlamente in naj vam pomim, eh, da bo najprej besedo dobili predstavniki parlamenta nacionalnih držav, najprej je predstavnik grškega parlamenta, ki dobi besedo. Izvolite. Για την πρόσκληση στην τόσο σημαντική συνάντηση. Najlepša hvala, predsedujoča. Na začetku se bi vam rad zahvalil za povabilo na to izredno pomembno zasedanje kohezijske politike 2014-2020. Tudi sem sem pomagal pri organizaciji tega sestanka. Ta sestanek eh, nam omogoča izboljšati povezave med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Gospe in gospodje, vsakih sedem let imamo dvoletni proces pogajanj za sedemletni večletni finančni okvir in proračun gre za najbolj zapletena pogajanja in procese v okviru Evropske unije, ki imajo velike in daljnosežne posledice eh, tako za evropsko raven kot za nacionalno raven, še posebej na področju kohezijske politike, na podlagi pogodb in na podlagi evropskih integracij, eh, kar je tudi cilj in predpogoj enotnega trga, kohezijska politika je v zadnjih 20 letih bila zelo koristna ne samo za različne regije, temveč tudi za tiste države članice, ki so neto plačniki, kajti tudi njihove regije so dobile podporo z pomočjo uresničevanja različnih podpor za pomoč njihovim podjetjem in na ta način smo tudi podprli izvoz, zato bi želeli imeti ambiciozne kohezijske politike. In zato se ne bi strinjal s tistimi, kjer naj bi imeli razlike med novimi in starimi državami članicami, kajti kohezijska politika se nanaša na vse regije vseh držav članic in moramo podpreti strateški model razvoja ter politiko socialne eh, kohezije vseh regij. Eh, Grčija eh, se sedaj spopada z velikimi težavami na področju gospodarstva, še posebej zaradi tega, ker cela vrsta revnih držav se je pridružila v zadnjem času Evropski uniji. Tukaj govorimo o področju kmetijstva in imigracijske politike. Ko govorimo o elementih za metodologijo dodeljevanja finančnih sredstev v okviru vojnic kohezijske politike, imamo celo vrsto številk in te številke ne upoštevajo negativnih posledic recesije in zaradi tega obdobje, ki je pomembno za razvoj Evropske unije, razporeditev kohezijskih namenskih sredstev naj ne bi bila zasnovana na sliki gospodarskega razvoja kot takšnega. Sedaj pa pogojevanje. pogojenost. Menimo, da razširitev pogojenosti z dodatnimi elementi bi pomenila še dodatno breme za države članice. In prav tako bi lahko pripeljala k večjemu primankljaju, kar bi bilo še dodatno breme za vse države članice. Glede na to, da dodatne sankcije se še dodatno negativno odražajo na naših regijah in to je lahko kontraproduktivno in to bi lahko pripeljalo do začaranega kroga recesije. In tudi ravni sofinanciranja te naj bi ohranili ali zmanjšali v sedanjem času. Menim, da bi se to moralo skladati z socialnimi razmirami v državah članicah, ter bi moralo biti zasnovano na dohodku regije. Morali bi za deset odstotkov povečati sofinanciranje regiji. Za tiste države članice, ki sprejemajo pomoč in tu bi bilo veliko pomoč tem državam, da ponovno uspodbudijo svoja gospodarstva, kajti prav te države so najbolj prizadete zaradi gospodarske krize. In zato se ne strinjamo, da zneski pri financiranju strani kohezijske politike in tudi eh, predhodno financiranje večjih projektov, da naj bi to bilo povezano z eh, področji manjšega razvoja, kajti menimo, da naj bi eh, ta področja morala biti povezana z letnimi plačili. Tukaj pričakujemo še podporo varnostnih mrež in sicer gre za tri četrtine financiranja iz prvega cilja. Naj bi to ohranili, kar je bistvenega pomena za Grčijo. Latika regija ima višji BDP in Ta bi lahko sedaj bila vključena v kategorijo bolj bogatih regij in bi dobila manj finančnih sredstev kot eh, v sedanjem času. Zato bi se morali še posebej osredotočiti na tiste področja, ki imajo posebne eh, geografske značilnosti. Naprimer, otoki naj bi bili vključeni v srednje ročno kohezijsko politiko vključno z otoki, ki so vključeni v čezevropske mreže in v instrument eh, za povezovanje Evrope, glede na to, da za nas so otoki izrednega pomena. Gospe in gospodje, upamo, da v tem času eh, dramatičnih socialnih posledic bo kohezijska politika imela bolj ambiciozne cilje. Sicer bodo regije, ki so utrpele zaradi krize, ne bodo več mogle investirati zaradi pomankanja virov. In tako ne bomo mogli priti ven iz krize. Sedanja gospodarska situacija je takšna, kot je in menim, da z dejavnostmi Evropske unije in solidarnostjo za eh, ponovno spodbujanje gospodarstva z odpiranjem novih delovnih mest je bistvenega pomena še posebej za takšne države, kot je naša najlepša hvala. Prehajamo na Švedsko. Izvolite. Tak, Oprostite, mislil sem, da Krister pomeni Kristin. V švedščini zdaj pa vidim, da temu ni tako, no jaz lahko preživim tudi s tem. Eh, jaz bom naprota po svenska. Hvala, gospa predsedujoča. Spregovoril bom v švedščini, glede na to, da mi je danes dana takšna možnost. Naš parlamentarni odbor spada med ene izmed vladnih ciljev proračunskega okvira in je tudi odvisen od plačil z ravni Evropske unije. Imamo različne kategorije povezane z BDP in eh, evropskim povprečjem. Menimo, da bi morali imeti tudi časovno in področno omejitev. Naš odbor podpira cilj zmanjšanja najviše meje v odnosu do BDP-ja, kakorkoli to pomeni posebno prilagajanje in tudi dejanske zmogljivosti pri omejevanju proračuna. Kako bo to konkretno vplivalo na posamezne države članice, to bi lahko še dodatno analizirali. Naš odbor pozdravlja proračunsko vrstico, ko gre za redko nasilje na področja, kaj tim Gostota ali pomanjkljivost naseljenosti na določenih področjih bi moral biti dejavnik pri razporeditvi finančnih sredstev iz Evropske unije. Imamo pozitivno mnenje v zvezi s kohezijsko politiko in večletnim finančnim okvirom. Sklad za razvoj podeželja in eh, sklad za ribištvo Vse to spada v krepitev kohezijske politike in spada tudi v strategijo 2020 in zato podpiramo uresničevanje teh ciljev, vendar istočasno moramo upoštevati regionalne konkretne značilnosti. Menimo, da predlog za sporazume o partnerstvih in pogojenosti je predpogoj za to, da bi dobili podporo kohezijske politike in je dobro zasnovano. Pogojenost in merila morajo biti jasni in pregledni za uresničevanje. Sicer eh, bo tvegano, da bo ta sistem preveč zapleten in bo povzročal dodatno upravno breme. In če naj bi imeli gospodarske prioritete, potem osebno delim mnenje našega parlamenta, ki bi si želel zmanjšanje v podpori kmetijstvu kot dejavnik kohezijske politike. Ne nazadnje podpira mnenje, da naj bi kohezijska politika vključevala vse države članice Evropske unije z posebnim poudarkom na plačilih tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč. Najlepša hvala. Sedaj pa Evgenij Kirilov iz Evropskega parlamenta ima besedo. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prisluhnil sem dobro govornikom pred menoj in zato se ne bi spuščal v podrobnosti, e, kaj ti e, še posebej kolega iz Švedske je govoril o neka določenih pomislekih in podprl bi njegovo trditev, da tisto, kar dejansko potrebujemo, so pregledni pogoji. Tudi stare države Članice imajo določene težave z pogojevanjem, eh, kar je povezano z birokracijo. Rad bi se ozrl na nekoliko širše vprašanje in sicer danes je izrednega pomena to, da vsi želimo delovati To se nanaša tudi na situacijo v Evropskem svetu na področju kohezijske politike. Po moje gre za zelo resen problem. In zakaj je to resen problem? Zato, ker dejansko v tem okviru ne morejo doseči eh, sporazuma in tudi ni pričakovati, da bo do tega prišlo. Kajti veliko držav članic v okviru Evropskega svete, se v glavnem osredotoča na to, kaj lahko iz tega dobijo in kaj morajo dati. In to nas zelo skrbi. In videti je, eh, kakor da veje določen duh egoizma držav članic v Evropski uniji. Temu ni tako v Evropskem parlamentu. Tukaj že imamo jasno stališče. Gre za boj, bitko, ki jo bomo morali izbojevati. In če si pogledamo eh, splošno sliko, gre za nič cela en odstotek plus minus in vsekakor bo to vplivalo na kohezijsko politiko. Menim, da bi vsi morali delati skupaj. Vsekakor kohezijska politika pomeni naložbe v rast z vsemi pogojevanji. Morali bi uh, v okviru nacionalnih parlamentov in tudi nacionalnem parlamentu in tudi tukaj v Evropskem parlamentu pokazati našo zaskrbljenost in povdariti, da naj ne bi egoizem določal kohezijsko politiko. To, kar naj bi določalo kohezijsko politiko, je skupni evropski interes. Visoki uradniki v vladi v okviru Evropskega sveta, tam je celo ena država, ki ne želi niti omeniti, se boji omeniti ime Evropske unije, govorijo samo o enotnem trgu. Vemo, kakšna je situacija na področju kohezijske politike. Videti kmetije, da želijo eh, derogacije, tudi ko gre za svobodni pretok ljudi. In kaj se bo zgodilo, eh, ko bodo določene države članice uporabljale takšne derogacije tudi v odnosu do svobode gibanja ljudi, potem pa več ne bomo rabili Evropske unije in zaradi tega potrebujemo od nacionalnih parlamentov, da opredelijo prioritete kohezijske politike. Seveda imamo razumevanje za težavne gospodarske razmire v določenih državah, vendar menim, da bi morali nekaj storiti skupaj v zvezi s tem. Sicer to ne bo dobro za nobeno posamezno državo, staro ali novo državo. Najlepša hvala. Sedaj bi želela dati besedo predstavniku portugalskega parlamenta. Bom dia, to obrigado pelo convite que nos dirigiram. Eh, é um... Hvala lepa, hvala lepa za vaše povabilo, veliko veselje nam je vrniti se sem v parlament. Eh, sam sem obiskal parlament eh, v 90-ih letih. Ne v tej dvorani, ampak v podobni dvorani. Želel bi zastaviti nekaj vprašanj. Mislim, da moramo skupaj razmisliti o tem, torej eh, evropski poslanci, komisija in ostali. O naslednjih vprašanjih. Prvič. zakaj se v okviru kohezijskih politik, v okviru kohezijske politike financira vedno več dogovorov z tretjimi državami, ki so lahko sicer dobri, ampak bi jih morali financirati iz eh, drugih inštrumentov, kot pa iz kohezijske politike. V nekaterih primerih gre tukaj za države, ki so zune Evropske unije in niso kandidatke za vstop v Evropsko unijo. Potem sledenje ciljem iz uh, strategije za leto 2020. Osredotočamo se samo na cilje, ki so zapisani v tej strategiji in pri tem puščamo ob strani določene probleme, ki dokazujejo eh, določene probleme, ki obstajajo v nekaterih državah članicah. In teh problemov ne bomo mogli rešiti z strategijo za leto 20, 2020. Sedaj že vsi vemo, da je Lizbonska strategija, torej predhodnica Evrope 2020, prispevala malo k zaposlovanju in rasti. Uh, Tretje vprašanje. V sedanji krizi je tako, da eh, sta bistvenega pomena politika stabilizacije in pa varčevanja. Gospodarstvo pa stagnira. S tem se tudi večajo razlike v Evropski uniji. Številni ljudje so izgubili delo, številnim ljudem se je poslabšal življenski standard. Zato me zanima, zakaj smo v kohezijske politike še okrepili pogojevanje. Kaj mislim s tem? Kohezijska politika priliva olja v ogen, namesto da bi se borila proti temu negativnemu pojavu pogojevanja. Naslednje vprašanje. V konkretnih situacijah, torej govorim o deželah, kjer je bilo potrebno posredovanje, še ni jasno, kakšna bo stopnja sofinanciranja za nekatera področja in programe. Na kaj tukaj čakamo? In še naslednje vprašanje. Gre za poenostavitev. Tukaj govorimo o nekih nepremostljivih težavah, ki jih ni mogoče poenostaviti. Gre za nekatere programe, ki so usmerjeni predvsem v odročene skupine prebivalstva. Naprimer, govorim o področju kmetijstva, družine. Eh, ne vem, zakaj tega ni možno poenostaviti. Težave tistih, ki so prejemniki, so pogosto prevelike, da bi jih premostili. In pa še zadnje vprašanje. Pogosto govorimo o neuravnoteženem proračunu Evropske unije. Enako velja tudi za kohezijsko politiko. Prav tako govorimo o krčenju sredstev, ki jih želijo neto plačnice. Tukaj bi želel eh, podati dve misli. Najprej, v 90-ih letih sem bil sam prisoten, ko je Žak Delor skušal več doseči za evropski proračun, da bi torej države več kot 2 odstotka BDP-ja prispevale v evropski proračun. Takrat je bilo držav 15. In pa sedaj še druga misel, enotni trg in pa visoka stopna globalizacije privedejo do tega, da so neto plačnice tudi tiste, ki so. Uh, največje prejemnice povratnih sredstev iz evropskega proračuna. Najlepša hvala. seznam mi je precej dolg. Prosim Jana Olbrihta, da spregovori se, da bomo imeli enega, predstav, enega predstavnika nacionalnih parlamentov in enega predstavnika Evropskega parlamenta. Hvala, gospod predsednica. Vem, da moram biti kratek. Pet minut imate. To je ogromno časa, glede na to, da ponovadi dobite zgolj eno minuto. Najlepša hvala. Zbrali smo se v zelo zanimivem trenutku v času. Sedaj ob enem poteka razprava o splošnih elementih proračuna, to je ena stran, ob enem pa smo v tem parlamentu pripravljeni, da govorimo o predlogih, o posebnih elementih, o posebnih parlamentarnih postopkih in tako dalje. Ko govorimo o kohezijski politiki, se moramo vsi zavedati in pri tem mislim na vse člane parlamentov povsod, kakšne so težave v Evropski uniji in kakšna je metodologija v Evropski uniji. Kohezijska politika temelji na metodi skupnosti. In mislim, da je to bistvenega pomena za vse. Glede na to, da je to metoda skupnosti, zahteva jasna pravila. Pri tem se morajo strinjati vsi, vseh 27 držav članic. Ko govorimo o boju za kohezijsko politiko, ne govorimo zgolj o sredstvih za eno ali pa drugo državo. Sam prihajam z Polske. Nego, ne gre torej samo za denar, gre za prihodnost Evropske unije, za metodo skupnosti in za obliko prihodnost Evropske unije. Na to ne smemo pozabiti. Ne gre za tehnično razpravo. Gre za ustavno vprašanje, kako bomo o tem govorili v sklopu prihodnosti Evropske unije in kako se bo razvijala metoda skupnosti. To je moj splošni komentar. Sedaj pa konkretni elementi. Slišali smo tako predsednico kot tudi komisarja, ki sta govorila o tako imenovanih pogodbah o partnerstvu. Gre za novo filozofijo, ki je drugačna od našega prejšnjega dela v tej filozofiji spoštujemo vse partnerje, vse akterje in se poskušamo zoprstaviti krizi. In to odraža razlike med različnimi institucijami. Odbor regije včeraj v tej dvorani dejal, da želijo kodeks ravnanja. Komisija je dejala, da prav tako želi kodeks ravnanja. Parlament se pogovarja o tem, če bi kodeks ravnanja imeli ali ne svet je proti kodeksu ravnanja, oziroma ne proti kodeksu ravnanja kot takšnemu, ampak proti enemu od modelov kodeksa ravnanja za 27 držav članic. In to je zelo pomembno upoštevati. Takšen je sistem. Kako sodelovati z vsemi temi partnerji. In kako sodelovati z njimi ne le zgolj pri oblikovanju pogodbe, ampak v celotnem sedemletnem obdobju. Kako sodelovati z nevladnimi organizacijami, z gospodarskimi, ekonomskimi partnerji na vseh teh različnih ravneh. Tako moramo razmišljati in zato moramo obrati skupen pristop, ki združuje vse različne zakonodajne organe. Drugič, zadeva, ki je videti tehnična, ampak ni. Gre za status pogodb o partnerstvu. Prva zamisel je bila, da je pogodba o partnerstvu, dogovor o vsemi, koliko partnerjev, kdo bo odgovoren za to, kakšni ukrepi bodo sprejeti in tako dalje. Mi kot parlament predlagamo, da je prvi korak, torej predlog komisiji, komisija pa na to gleda drugače. Komisija na to gleda kot na svežen. Pogodba o partnerstvu in gospod direktor me bo morda popravil, je prvi del tega svežnja. To pomeni, da bodo operativni programi del part, eh, pogodbe o partnerstvu znotraj tega svežnja. In to je pomembna razlika, ki nas razločuje. Bodi si na to gledamo kot na prvo fazo procesa, naslednja faza so operativni programi ali pa je to prva faza, prvi element svežnja. V državah članicah se je zdelo že pričelo. In tretja točka, osredotočanje po področjih. Popolnoma se strinjam s komisarjem Hanom. Bol, bolje je imeti tri jedi, kot pa osem jedi. V nekaterih državah imamo osem manjših jedi. Osem predjedi. Gre za težavo vsebine, ne številk, ne tri ali osem. Bolje je imeti tri kot osem. Ne smemo se v Bruslju odločiti, katere tri jedi bomo ponudili. Potrebujemo določeno melo prožnosti. Mi podajamo možnost izbire med štirimi. Tako da uvajamo določeno mero manevrskega prostora. Smo za prožnost. Popolnoma se strinjamo, da je osredotočenost potrebna, ampak osredotočenost ne pomeni, da ne bo nobene prožnosti na kraju samem. Končni akteri morajo imeti možnost izbire. Politični kontekst, kontekst v evropskem območju in drugot. Ni želimo Evrope v dveh ravneh, na dveh ravneh. Na to status pogod po partnerstvu in osredotočenost po področjih. Hvala. Najlepša hvala. Preden predam besedo naslednjemu govorniku, bi se rada upravičila, da tega nisem naredila že prej. Veloposlanika je za mene verjetno najbolj primeren človek v svetu, Adonis Konstantinu, ki predseduje delovne skupini za strukturne zadeve, ki išče kompromise v svetu. Prav tako predseduje našim trialogom, našim neformalnim trialogom. Na koncu sestanka bi vas rada povabila, da tako v imenu sveta, kot tudi v imenu komisija poveste nekaj besed.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 vsemi, da Polska potrjuje učinkovitost kohezijske politike. Polska je edina država, očitno je prišlo do tehničnih težav pri tolmačenju v nemščino. Uh, Imamo tehnične težave pri tolmačenju v nemščino. Can, can lahko tolmači povedo, če so kakšne težave ali lahko nadaljujemo. No ah, no Nemškega tolmačenja ni. Prav sedaj deluje. Bomo nadaljevali. Odlično. Nadaljujemo. Izvolite, nadaljujte. Hvala. Še enkrat bom ponovil zadnji stavek. Mislim, da je Poljska dober zgled za to, kako učinkovito. Kako učinkovita je lahko evropska kohezijska politika? Mi smo edina država, ki ima vse od leta 2004 pozitivno gospodarsko rast. 2009 1,7 odstotkov, letos bomo imeli 2,5 odstotkov in eh, brez sredstev iz kohezijskega sklada ta gospodarska rast ne bi bila možna. Na polskem smo izvedli razne raziskave in uh, ugotovili smo, da se sredstva, ki jih dobi Polska, skozi dividende pozitivno vplivajo tudi na preostale države. Kohezijska politika torej nima pozitivnih učinkov samo tam, kjer so sredstva uložena. Ne, posod v celotnem gospodarskem problemu imamo pozitivne učinke. In to, ta vidik želimo vedno izpostaviti. Kar se tiče stališča Polske, podpiram prizadevanja parlamenta in pa komisije ko gre za spodbujanje javne rasti, tudi ko gre za regionalno diferencijacijo. To se nam zdi pomembno, kajti menimo, da bomo na ta način lahko bolje premagali krizo v Evropi. Potem izpostavil bi tudi teritorijalni pristop in pa integrirano integrirani horizontalni pristop. To se mi zdi prednost, Dobri so tudi skupni okvirni programi in pa nacionalni programi reform. Partnerske oziroma pogodbe o partnerstvu se nam prav tako zdijo zelo pomembne in a, tukaj bi morali v pogajanja vključiti ne samo nacionalne predstavnike, ampak tudi regionalne. Mislim, da je tudi že v tej fazi pomembna, pomembno tako imenovano ex ante sodelovanje. Poleg tega menimo, da potrebujemo umestno oceno med letom 2014 in 2019. Morali bi določiti pogoje za takšen, eh, za takšen pregled v okviru pogajanj med nacionalnimi državami in komisijo. Vloga kohezijske politike je pomembna zlasti pri razvoju mest. V okviru pogodbe o partnerstvu želimo izpostaviti predvsem razvoj mest. Mislim, da bi ta vidik moral dobiti poseben položaj in da bi morali spodbuditi investicije v mesta. No, eh, naj izrazim še določeno kritiko. Gre za vprašanje davka na dodano vrednost, ki je pomemben zlasti za sklad za razvoj podeželja in pa za strukturne sklade. Trenutno nimamo možnosti, da bi tukaj računali davek na dodano vrednost in to otežuje delo nevladnih organizacij. Na koncu bi želel pozoriti še na naslednji problem. Sklad za povezovanje Evrope. V zvezi s tem imam nekaj pomislekov. Imam en pomemben argument proti in enega za. Namreč 10 milijard evrov naj bi iz kohezijskega sklada namenili za sklad za povezovanje Evrope in s tem bi dobili nek nov sistem. Ta dva sistema sta sicer eh, podobna, obstaja pa podobna administrativna struktura. No, to je bil argument proti. No, eh, sedaj pa argument za, če si ogledamo vse skupaj z vidika držav, kot je naprimer Poljska, potem opazimo naslednje. Vse države skušajo dokončati svoje omrežje cest. Manjkajo pa avtocestne povezave med posameznimi državami, naprimer med eh, Češko in pa Avstrijo takšne. Uh, povezave ni med Polsko in Češko, prav tako ne. Slovaška ima samo eno vozlišče v bližini Bratislave. Tudi med Mačarske in Romunije nimamo avtocestne povezave. Prav tako nimamo povezave z državami v naši sosed, iz naše sosedske politike, torej z Turčijo, z Ukrajino in ostalimi državami. Manjka nam avtocest. Pogosto so to samo krajši odseki, ki manjkajo in pogosto so za to krivi politični problemi. Pogosto je tudi tako, da, se, da so prednostne naloge v dveh sosednjih državah pač se razlikujejo. Brez financiranja iz evropskih skladov takšnih projektov ne bomo mogli dokončati. Projekt za, oziroma sklad za povezovanje Evrope bi lahko poskrbel za to, da se končajo cestna omrežja, zlasti ko gre za, uh, čezmejna, za čezmejne povezave. Uh, zato bi bil primeren ta sklad, na ta način bi lahko dosegli cilje, ki smo se jih zastavili. Pa še zaključna pripomba. Polski parlament vidi svojo vlogo tudi v tem, da bi poskrbeli za ustrezno pravno podlago za vse organizacije, ki igrajo določeno vlogo pri izvajanju kohezijske politike. Komisija sedaj predlaga inštrument partnerstva in pa upravljanje na večjih ravneh. Zato ne vem, če obstoječa pravna podlaga v državah članicah omogoča takšno vrsto sodelovanja. Eh, Hvala lepa. Um, seveda je možno izboljšati čezmejne povezave z tesnejšim sodelovanjem med državami. Vážené kolegyne, kolegovia, eh, som aj predsedom samozprávneho kraja v mojej krajine a v čase krízy... Gospod Manka. Hvala. V našem regionalnem proračunu imamo primankljaj 20 odstotkov zmanjšati. Smo morali upravno breme, zato da smo lahko preživeli v enem, pa smo morali prihraniti dodaten denar za nove naložbe, brez katerih razvoja ni. Vsi ti stroji bi se tako rekoč ustavili. Ko govorimo o novih naložbah, moramo eh, sprejeti dejstvo, da več kot 70 odstotkov naložb v državah, novih državah, stranicah, lahko pripišemo kohezijski politiki. Brez kohezijske politike javnih naložb praktično ne bi bilo. Kohezijska politika je najboljša možnost za konvergenco in trajnostni razvoj v regijah. To je tudi najboljši sistem podpore v javnem sektorju in v majhnih ter srednje velikih podjetjih. Kot je dejal kolega z Polske, to ni dober sistem zgolj za revne države, ki tako izkoriščajo enotni trg, ampak tudi za bogatejše države, ki na ta način lahko ponujajo svoje proizvode in storitve na celotnem enotnem trgu. Prejšnji teden v Bratislavi se je odvil sestanek 15 držav članic, enajstih novih, treh starih in Hrvaške. Pridružil se nam je tudi predsednik komisije, predsednik parlamenta in vsi so dejali, da je kohezijska politika ključna naložbena politika za vse države članice. Če zmanjšamo sredstva namenjena temu področju, ne bomo dosegli ciljev, ki jih je oblikoval sam svet obenem ne bomo dosegli niti ciljev strategije Evropa 2020. Predsedniki vlad in držav so dejali, da ni manevrskega prostora za zmanjševanje sredstev namenjenih eh, kohezijski politiki. Evropski parlament tako v veliki večini meni, da moramo podpreti ustrezno financiranje kohezijske politike. In s tem kličem podpori tudi vas, predstavnike nacionalnih parlamentov. Še en komentar, rad bi se navezal na besede irskega kolega, ki je govoril o stopni uspeha črpanja kohezijskih sredstev. Da, sam sem bil na Irskem pred nekaj leti, ko sem bil poročevalec za evropski proračun. Tam sem se pogovarjal z ministri in ugotovil, da si tukaj zastavljamo dve ločeni vprašanji. Sam kot vodja regije na Slovaškem bi rad pridobil čim več sredstev iz naslo, z naslova Evropske unije v svoji regiji. Ampak v drugem primeru pa imamo naprimer Irsko, ki je precej manjša, majhna država, vseeno pa je prek svojega ministrstva za finance dosegla najvišjo stopnjo sofinanciranja Evropske unije obe, oba vidika si moramo torej pogledati. Sodelovati je potrebno z vsemi lokalnimi in regionalnimi oblastmi, zato da ugotovimo, kakšen tip financiranja je najboljši. Najlepša hvala. Španija, gospod Manuel González. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dovolite mi, da pozdravim vse, ki so zbrani tukaj. Danes govorimo o kohezijski politiki in Španija ima veliko izkušenj na tem področju. Tako kot druge države, tako kot druge regije, tudi mi vemo, kako dobra je ta politika, kako je pomagala številnim regijam in številnim ljudem. Države v Južnji Evropi se soočajo z veliko krizo. Druge države pa nam lahko pomagajo, lahko poma pokažejo solidarnost. Tukaj govorim v imenu Španije. Potrebujemo več konvergence, več solidarnosti med regijami. To je danes še posebej pomembno. V Španiji imamo več regij, ki spadajo pod prehodne regije. Glede na to, da se sedaj pogajamo o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 20, 2020, je še posebej pomembno, da tiste države, ki so neto. ki torej prispevajo k proračunu, pokažejo solidarnost. Rast držav, kot je Španija, je povezana z rastjo celotne Evrope. Če bi radi več Evrope, potem potrebujemo tudi več solidarnosti. Ne moremo sprejeti situacije, ko teh sredstev ne bi bilo. Pri nas imamo veliko prehodnih regij, ki potrebujejo solidarnost, potrebujejo sredstva. Ta proračun, ta večletni finančni okvir bi zagotovil več zaupanja, v Španiji pa tudi v Evropi. In če zagotovimo zaupanje med ljudmi, če ljudje vidijo, da ta finančna perspektiva pomaga državi, potem vidijo, da pomagamo Evropi, pomagamo vsem regijam, vsem državam. In zato smo tukaj. Tukaj smo zato, da pomagamo vsem državljanom in državljankam povečati, moramo financirati, pokazati večjo mero solidarnosti in pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo, Španiji in drugim. Uh, Gospod Kelly, najlepša hvala, gospa predsednica, hvala vsem govornikom, ki se zanimajo za to področje. Seveda je proračun glavna tema teh razprav, večletni finančni okvir. Prisluhnil sem govornikom, med drugim tudi komisarju Hanu. Mislim, da moramo biti tukaj jasni. Ne smemo govoriti o zmanjševanju proračuna na tej točki, tudi če se kaj takšnega slučajno zgodi. Drugič, strinjam se španskim kolegom, ki je omenjal da preveč podarjamo države neto plačnice. Vsi prispevamo k proračunu in vsi iz njega nekaj dobimo. Države članice se preveč ukvarjajo s tem, kdo je neto plačnik in kdo ne. Potrebno je izpostaviti prednost in dodano vrednost članstva Evropske unije, pokazati, kako pomemben je enotni trg in na to pokazati s prstom na tiste regije v državah članicah, ki so veliko pridobile s pomočjo kohezijske politike v zadnjih letih. Kolega je povedal, na kak način je Irska pridobila v zadnjih letih. Evropske unije smo se pridružili leta 1973 predstavljali smo 58 odstotkov poprečnega BDP-ja, sedaj smo precej više. Padli smo v krizo zaradi javne porabe, zaradi bank, sprejeti smo morali vrčevalne ukrepe in reševati banke, ampak temeljni, ki smo jih zgradili s pomočjo kohezijske politike, na Irskem še vedno ostajajo. In ti temelji so nam v veliko pomoč, ko se bomo vrnili v neko boljše stanje, nam bodo pomagali. Dobro je, da označujemo v državah članicah, ko je kak projekt financiran sredstvi Evropske unije. Ta cesta je bila zgrajena sredstvi Evropske unije in tako dalje. Tega mora biti več. Potrebujemo pa seveda ravnotežje v vsaki razpravi. Imamo to odgovornost, da branimo kohezijsko politiko, da se borimo za proračun. V tem trenutku in v enem drugem trenutku ne smemo govoriti o rezih. Nikoli ne smemo govoriti o rezih proračuna. Imamo dobro politiko, Evropa temelji na solidarnosti, ki pomaga, pomaga vsem zbrati moramo 1,3 biljona sredstev, o kateri govori komisija. Na ta način bomo išli iz recesije, na ta način bomo zagotovili rast in nova delovna mesta. In tako bomo lahko izpolnili cilje strategije 2020, sedem okvirnih osrednjih programov, kot je dejal nemški govornik, nam v Lizboni ni uspelo, preveč smo imeli na mizi, sedaj ne želimo ponovno ne uspeti. Kohezijska politika ima pomembno vlogo pri tem. Hvala. Sedaj pa kolegica iz hiše predstavniškega doma Cipra, Stela Demetru. Hvala lepa. Najprej sem želela povedati, da me zelo veseli, da je odbor regij povabil nacionalne predstavnike v okviru našega medparlamentarnega sodelovanja. Mislim, da smo odpravili zelo koristno delo. No, um, Številni odbori so eh, obiskali tudi Ciper. Na ta način dobimo možnost za izmenjavo stališč in to so zelo zanimive parlamente. Razprave za nacionalnimi parlamenti so dobra priložnost za to, da se resnično spoznamo. No. Ciperski veleposlanik je že spregovoril o današnji temi, sama bi pa izpostavila nekaj konkretnih točk in želela bi povedati svoje stališče o njih. Novi okvir ukrepov, ki ga je sprejela komisija za obdobje 2014-2020, bo koristen instrument za vlade. Predlagani so bili poenostavljeni postopki in to bo privedlo do tega, da bomo prihranili veliko dragocenega časa. S pomočjo teh določb bomo lahko napredovali tako na področju zaposlovanja, kakor tudi izobraževanja, infrastrukture in pri sodelovanju med posameznimi regijami. Pa še nekaj bi želela dodati. Predlogi za zakonski okvir za kohezijsko politiko od leta 2020 e, eh, niso posebno pozitivni za Ciper. Ciper je bil dodeljen najrazvitejšim državam, kriterij je bil BNP in a, eh, tukaj smo pač presegli poprečje 5% um, 50 odstotkov vseh držav članic. Zato bo Cipr sedaj dobil manj denarja iz uh, skladov, skoraj eno tretjino manj kot v sedanjem časovnem obdobju. Prav tako obstaja novi pogoj, ko gre za črpanje iz skladov in ko gre za odstotke sofinanciranja. Ta se bo znišal iz 85 odstotkov na 50 odstotkov. Sedaj se bomo torej morali osredotočiti na samo določena področja. Šlo bo za tematske osredotočenosti pri skladih. To je predlog komisije, ampak komisija ob tem ni upoštevala posebne potrebe za rast in razvoj v nekaterih specifičnih regijah v državah članicah, kjer pač vladajo določene geološke in geografske posebnosti. To velja zlasti za otoke otoke bi morali obravnavati na poseben način. V členu 174 je zapisano, da otoške regije ali države zaslužijo posebno obravnavanje. Še nekaj o omrežjih. Ciper še nima dovolj podpore za to, da bi lahko uresničili našo vizijo rasti in razvoja. No, mi smo otoška država. In ne vemo, kako se, predlogu, kako se bo pri novem predlogu obravnavalo takšne posebne primere v okviru 2007 do 2000, izkušnje iz okvirja med leti 2007 in 2013 kažejo na to, da bi bilo koristno, če bi že od vsega začetka v sam proces bolj intenzivno upletli regionalne in lokalne oblasti, tako da bo Evropska unija pravočasno dobila pomembna sporočila iz regije. filozofija kohezijske politike izhaja iz potrebe potem, da se zgladijo razlike med posameznimi regijami v Evropski uniji. In zato je treba omogočiti tudi pogajanja, izmanjavo stališč med eh, nosilci eh, dejavnosti, zato da lahko ustvarjamo sinergije. No, eh, kohezijska politika je pomembna prednostna naloga ciperskega predsedstva. Naš eh, cilj je, da se končajo pogajanja o kohezijski politiki za obdobje 2013 do 2020. Predstavnički dom Cipra te, ta prizadevanja podpira želimo takšno politiko, ki bo se osredotočila na državljana in ki bo skušala izboljšati vsakodnevno življenje evropskih državljanov. Zato se bomo zauzemali za kar najhitrejši zaključek teh pogajanj. Preden zaključim, naj jasno povem naslednje. Ciprsko predsedstvo je pripravilo nov dokument o pogajalskem okviru. Ta dokument vam je bil razposlan. Besedilo je bilo kasneje spremenjeno in vsebovali smo, eh, dodali smo določbo o dodatnih varnostnih omrežji za sredstva, ki jih črpajo posamezne države. Najlepša hvala, Viktor Boštinar, Evropski parlament. Hvala, gospa predsednica, pozdravljam vse sodelujoče, vesel sem, da imamo takšen sestanek, takšno sejo v pravem času, v pravem trenutku za kohezijsko politiko in v pravem trenutku za Evropo kot takšno. Pred nekaj tedni je predsednik Evropske komisije, gospod Barroso, Evropskemu parlamentu podal odličen govor o dramatični potrebi, da se Evropa pomakne v smeri federalnega modela in sam podpiram takšen federalni sistem v naši Evropski uniji. To pomeni, da nacionalni parlamenti države članice prenesejo nove pristojnosti Bruslju in evropskim institucijam. Ampak takšen federalni model je lahko trajnosten zgolj, če ga spremlja solidarnost. In Kohezijska politika je namenjena boju proti razlikam znotraj, razlikam med državami članicami in solidarnosti kot takšni. Govorimo o praksi, ne pa zgolj o teoriji. In kot podpornik takšnega modela v naši Evropski uniji podpiram tudi zamisel o tem, da se moramo zobrazstaviti vsakšnim rezom če bomo rezali proračun, takšnih možnosti za napredek ne bo več. Instrumentov ne bomo uspeli uporabljati na učinkovit način, če bomo imeli manjši proračun. Ampak ne, ne smemo pozabiti, leta 2014 nas čakajo evropske parlamentarne volitve, kjer bomo sodelovali vsi politične stranke v Evropi, nacionalni parlamenti in Evropski parlament. Kako prodati idejo Evrope leta 2014, kako predstaviti federativni model. Želimo, da imajo stranke lastne kandidate za predsednika Evropske komisije na tistih volitvah. Kako predstaviti to zamisel evropskim državljanom in državljankam, kako jo bodo, bodo ti sprejeli in na kak način bomo potem delali za napredek v naši uniji. Nekatere države članice predlagajo, da imamo zgolj proračun za evrsko območje. In to je najboljši način, da uničimo kakš, kakršnokoli zamisel o skupni enotni Evropi. Mi pa potrebujemo dobro, močno, enotno Evropo. Cinično je, da bi imeli 27 držav članic in tiste, ki se bodo pridružile v prihodnosti, med drugim Hrvaška, brez dvoma, skupaj smo lahko globalni akter. Če se vrnemo na nacionalne sisteme, bo tudi Velika Nemčija premala v primerjavi s Kitajsko. Da ne govorimo o Romuniji, Luksemburgu, Malti in tako naprej. Bodi si bomo zgradili Evropsko unijo, ki bo dosegala svoje cilje, ki bo imela ustrezne dogovore in vzvode, bodi si bomo spodkopali Evropsko unijo. Izbrati moramo med tema dvema možnostima. Evropski parlament, vsaj tako sem pripričan, bo delal za Evropsko unijo v imenu solidarnosti. To je edina vrednota, na kateri lahko gradimo Evropsko unijo. Sedaj pa druga stran, druga plat kovanca. Govoril bom v romunščini, zato ker bom govorim, govoril predvsem o nacionalnih težavah. Kapacitata institucionale še administrativa. Toate dokumentele. Gre za upravno in institucionalno pristojnost. Vsi dokumenti, ki jih pripravlja Evropska unija, bodi si splošne uredbe, bodi si specifične uredbe za sredstva, za različne instrumente. Vsi ti dokumenti imajo en skupen stavek. Povečati moramo institucionalno in upravno pristojnost Evrope, če želimo, da naša politika prinese, prinese otipljive rezultate za skupnosti, za regije, za države članice. Spoštovani kolegi iz Evropskega oziroma iz nacionalnih parlamentov. Evropski parlament bo opravil svojo dožnost. Uživamo v odporu Evropske komisije, skupaj si prizadevamo za več poenostavitev. Ampak zavedati se moramo, da sedaj govorimo o novih konceptih, o novih instrumentih in novih institucijah. Vsi morajo biti operativni 1. januarja 2013. Če želimo takšen pristop v sklopu več skladov, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zastavili, morajo biti te institucije funkcionalne. Prošnja odbora regije Evropskega parlamenta, namenjena nacionalnim parlamentom, je naslednja. Vem, da nekatere države članice upravljajo odlično delo, naprimer Poljska je dober primer. Ponosen sem, da lahko rečem, da je nekdanja komunistična država postala vir navdiha za vse v Evropske unije. Nacionalni parlamenti morajo analizirati situacijo in ugotoviti, kaj manjka, kaj je šlo po zlu, kaj je potrebno izboljšati z pravnega vidika, z, z institucionalnega vidika, zato da bomo lahko, ko nastopi tisti 1. januar, dejali, to je nova kohezijska politika. Ta nova kohezijska politika lahko privede do rezultatov. Nobenega lažjega načina prodajanja, se upravičujem za to trgovinsko besedo, ni, če želimo prodati to kohezijsko politiko na ulicah naših mest, na našem podeželju, v naših regijah in tako dalje. To je tudi suverena pravica nacionalnih parlamentov, ki morajo zagotoviti, da bomo izkoristili ta ogromen potencial za rast, da bomo izboljšati institucionalno in upravno pristojnost Evrope. Tako bomo lahko izvajali kohezijsko politiko. Hvala lepa, gospod Adonis Konstantinu, bo moral malo oditi, tako da mu bom dala sedaj nekaj časa za govor v imenu ciperskega predsedstva. Hvala lepa. Želel bi vam čestitati za to sejo. Z veseljem sem prisluhnil besedam nacionalnih predstavnikov in evropskih poslancev. Najprej bi želel spregovoriti o sodelovanju nacionalnih parlamentov v nacionalnih omrežjih. To sodelovanje je izredno pomembno. Regulativni okvir ne more posegati v ta postopek. Obstaja pa možnost preverjanja spoštovanja načela subsidijarnosti nacionalni parlamenti morajo sodelovati v tej zelo pomembni politiki. V pogodbi je zapisano, da je pomembno, da ima kohezijska politika pomembno, pomembne cilje za povezanost eh, držav članic regiji. Sedaj stopamo v novo fazo kohezijske politike. ta kohezijska, ta instrument bo postal glavni razvojni instrument Evropske unije. To se še ni zgodilo, ampak moje osebne sanje so to, da bi kohezijska politika postala glavna razvojna politika Evropske unije. Danes sem slišal veliko govornikov omenjati denar oziroma sredstva. Ta so seveda zelo pomembna, kot predstavnik predsedstva ne morem veliko povedati o razpravah o večjem finančnem okviru. Lahko pa vam zagotovim, da bo predsedstvo poskrbelo za to, da bo upoštevana skupnostna metoda pri pogajanjih. Predsedstvo je že jasno povedalo, kakšni bodo kriteriji, ki jih bomo uporabili za določanje zneskov za vsako posamezno politiko. Kriteriji upoštevajo, da je kohezijska politika pomembna politika, ki je zapisana tudi v pogodbah. To bo, temu bo ostalo tako. Ostalo bo tudi. Mm, so razmere za financiranjem iz prejšnjega obdobja. Ne morem vam povedati veliko o pogajanjih o večjem finančnem okviru, vendar lahko povem naslednje. Mislim, da imajo vse institucije skupno razumevanje, kar se tiče novega pristopa k kohezijski politiki, kar se tiče novih elementov kohezijske politike. Mislim, da se vsi torej, strinjamo glede strateškega pristopa in to je zelo pomemben vidik. Če torej želimo združiti vse te sklade, če želimo poskrbeti za sinergije, je pomembno, da to politiko izvajamo na bolj učinkovit način. Potem naslednje področje, tematska koncentracija. Kohezijska politika, kakor je povedal komisar in pa govorniki bi kohezijska politika morala prispevati k dosegi ciljev za Evropo 2020. Prav tako pa se mora biti sposobna odzivati na izzive v posameznih državah članicah in mora upoštevati teritorijalne posebnosti. Zato svet meni, da je tukaj treba zagotoviti določeno stopnjo prožnosti. Ne moremo uporabiti enega pri, pristopa, ki bi bil primeren za vse. Vendar pa v fleksibilnosti lahko imamo tudi integriran pristop in to, pač, eh, to sta ti dve plati medalje trajnostnega razvoja. Zaključil bom z naslednjim. Pomembno je, da bi ob pogajanjih o večjem finančnem okviru eh, si predsedovanje prizadevalo za to, da bi dosegli dogovor kar najhitreje. Skušali bomo zaključiti pogajanja do novembra. To je izredno pomembno, to se predsedstvo zdi izredno pomembno in zato želim to sporočiti vsem partnerjem. Če bi se o kohezijski politiki dogovorili šele po koncu leta 2012, bi to pomenilo katastrofo. Če bi prišlo do kakšnega poznega dogovora, potem vsi vemo, da bi trajalo še več časa za pripravo um, programov. Ti programi so sprejeti šele po dogovoru o večletnem finančnem okviru in iz predhodnih izkušenj vemo, da potrebuješ eno leto ali dve, da se pripraviš na te programe. To, to ni politika kot vsaka druga, da imamo torej letna plačila in dohodke. Zato se morajo države, članice in vse institucije zavedati, da je čas tukaj ključnega pomena. Predsedstvo si bo prizadevalo za čimprejšnji čim zaključek pogajanj. Sedaj pa drugo vprašanje, zakaj čakamo za večjim finančnim okvirom. Um, predsedstvo si je, za, si je zastavilo naslednji cilj da bi končali trialoge o nekem vidiku, ki je izredno pomemben za državljane in pa države članice. Gre za programe. Vse regije, vse države članice morajo jasno poznati pravila igre, kakšen bo okvir, v katerem bodo delovale. Upam, da bosta ostali dve instituciji Lahko vam zagotovim, da institucije del, zo, že sodelujejo. Upam, da bomo. Do konca leta zaključili vsaj del pogajanj o programih, če že ne celotnega dialoga, tako da se bodo države članice lahko pravočasno pripravile na svoje programe. Hvala lepa za vse vaše prispevke in še naprej bom spremljal vaše delo. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Stefanu Majerju, predstavniku Bundestaga. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Najprej se prisrčno zahvaljujem za povabilo na to medparlamentarno srečanje. Organizacijo srečanja pozdravljam. zlasti pozdravljam to, da pogajanja v trialogu potekajo dobro, pogajanja o značaju strukturnih skladov in eh, regionalne politike. In v imenu odbora za regionalno politiko v Nemškem eh, Bundestagu lahko povem, da tudi mi menimo, da bi morala regionalna politika upoštevati eh, cilje, ki so zastavljeni v strategiji za Evropa 2020. V naslednjem finančnem obdobju bi morali upoštevati pomembnost večanja konkurence, inovacij, zmanjšanja brezposelnosti, ustvarjanja delovnih mest. To so glavni cilji prihodnje regionalne in pa strukturne politike. Prav tako lahko pozdravimo makroekonomsko pogojevanje, sploh glede na sedanje izkušnje iz nekaterih, člani, iz, iz, iz nekaterih držav članic. Pozdravimo lahko dejstvo, da bo pomoč v prihodnosti bolj odvisna od makroekonomskih kriterijev in uh, proračunskih kriterijev. Mislim, da bi morali na novo določiti tudi pojem inovacij. Tega je treba zastaviti širše. Uh, osnovni pristop je pravilni. Treba se osredotočiti na krepitev konkurenčnosti in inovacij. Ampak ravno, ko gre za definicijo inovacij, bi morali to zastaviti širše, pustiti več manevrskega prostora, morali bi tudi upoštevati medpodjetno inovativnost, naprimer, ko gre za postopke v podjetjih ali za diversifikacijo podjetij. To bi morali prav tako upoštevati. Prav tako želim opozoriti na to, da bi morali vse regije vključiti v oblikovanje strukturnih in regionalnih politik. Šipkih regij ne krepimo s tem, da slabimo močnejše regije. Zato se zavzemamo za to, da bi tudi gospodarsko močnejše regije vključili v prihodno omrežje podpore. Potem pozdravljam tudi to, da bo povečana proračunska postavka za teritorijalno sodelovanje. Na ta način bomo državljanom in državljankam v Evropi lahko jasno pokazali, kaj pomeni Evropa, torej da se zauzema za bilateralno čezmejno sodelovanje. Zato pozdravljam, da je tukaj bila povečana količina sredstev na področju evropskega teritorijalnega sodelovanja. Mislim pa, da bi morali kritično razmisliti o naslednji točki. Ne vem, ali je smiselno v naslednjem obdobju 2014-2010 zahtevali izpolnitev vseh štirih kriterijev v naslednjem programskem obdobju. Do sedaj je bilo dovolj, če, držav, če sta državi izpolnili dva kriterija, dva pogoja. Sedaj pa bi želeli lestico postaviti tako visoko, da bi morali biti, da bi morali biti izpolnjeni vsi štiri kriteriji. Če se bo to zgodilo, bodo, bodo države z težavo pridobile potrebno pomoč. Potem pozdravim tudi, pozdravljam tudi to, da so prehodne regije vključeno v to varnostno eh, omrežje. Omro, mislim pa, da bi se morali še bolj osredotočiti na to, da se že sedaj obstoječe prehodne regije vključi v to varnostno omrežje. Potem tudi, ko gre za to minimalno kvoto peti, petih odstotkov uh, sredstev za mesta. Tukaj imam določene dvome. Mislim, da so da sedaj bili skladi namenjeni eh, Da, da je sedaj ta sklad za razvoj podeželja bil namenjen predvsem razvoju podeželja, zato kritično gledam na to določbo, da je 5 odstotkov tega denarja porabili za razvoj mest. Potem tudi, kar se tiče vprašanja nadzora. Seveda je nadzor pomemben in treba je paziti na to, da bodo skladi, da bo denar iz, sklada, iz sklado dobro porabljen. Ampak ne smemo tukaj postopati preuranjeno in se kar odreči že obstoječim administrativnim strukturam. Zato vas pozivam, da se še vedno zanašamo na, iz, na že dokazane administrativne strukture, ne pa da z avtorizacijo, certifikacijo nadzornih organov s tem ustvarjamo nove administrativne obremenitve. Ob zaključku bi vas želel še opozoriti na še nekaj, na prevelodujoče mnenje v Bundestagu to, da bi ustanovili trajno prehodne regije, se nam zdi izredno um, tvegano. Vsem nam mora biti jasno, da bomo v prihodnosti imeli na razpolago manj denarja kot več denarja manj denarja kot prej. Zato se moramo kritično vprašati, ali je smiselno tukaj ustvarjati nove prehodne regije za tiste regije, ki imajo bruto socialni produkt. v določenem, eh, torej 75 odstotkov eh, poprečnega bruto socialnega produkta v Evropi. ustvarjati, moramo spodbude za to, da bodo regije napredovale. In zato se mi ne zdi dobra ta ideja komisije, da bi imeli novo trajno kategorijo prehodne države. S tem predlogom se ne strinjam. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Ankorakic, da bi besedo. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τις εκπροσώπους του. Παραλείπα. Tudi sam pozdravljam predstavnike nacionalnih parlamentov v tej pomembni razpravi. Obžalujem dejstvo, da je komisar odšel že na začetku srečanja. To se mi ne zdi dobro, saj bi lahko slišal veliko zanimivih idej. Najprej bi želel prisotnim povedati naslednje. Grčija je do leta 2007 tudi imela močno gospodarsko rast, torej okoli 4 odstotkov. Sedaj pa je situacija takšna, da smo imeli v zadnjih treh letih zmanjšanje BDP-ja za 23 odstotkov. Še pred izbruhom velike kapitalistične krize je bilo tako, da smo opazili veliko neenakosti med eh, posameznimi grškimi regijami in območji. Zakaj to pravim? Mislim, da kohezijska politika spohne ne. ne povzročati konvergence in pa odprave razlik. Mislim, da bi se morali zastaviti vprašanje, kam spoh gre ta denar iz regionalnih in iz eh, strukturnih skladov. Sedaj želimo doseči, da bi ta sredstva uporabili za strategijo za Evropo 2020. In glavni cilj te strategije je dvig konkurenčnosti. Cilj Evrope je vedno znova samo eden. Posledice krize se želi, na, se želi eh, naprtiti državljanom, prav tako vsi v Evropi želijo vedno bolj poceni delovno silo in želijo razgraditi socialne strukture takšno je stanje. Sicer eh, si na drugačen način si današnje krize ne moramo razložiti. To pomeni, da denar gre v tista področja, ki so koristna samo za kapitalizem in za veliko podjetje. Govorim o zelenji energiji, ceste, energije in tako naprej. Tipičen primer je sklad za povezovanje Evrope. Tukaj je namenjenih 10 milijard. To bo oduzeto kohezijskemu skladu in temu se sploh nišče ne upira. V odboru regi smo o tem že razpravljali. Pa še nekaj je tukaj pomembno. Prišlo je do znižanja sredstev v kohezijskem skladu O tem smo že spregovorili. Naš minister je včeraj govoril o tem, da bomo morda izgubili 40 odstotkov sredstev. In potem se že moramo vprašati, kam bo pa potem šel vsta denar. Ne vem, če kdo lahko odgovori na to moje vprašanje. Mislim, da ni res trditev, da se z kohezijskim skladom financira rast. To ni res od tega sklada ima prednost samo malo ljudi in uh, države članice in Evropska unija to še spodbujajo. V Grčijo. V Grčiji je bil denar porabljen predvsem za prometne povezave in uh, te ceste se še vedno, se še vedno gradi. čeprav v nekaterih primerjih niti ne vemo, z čem bomo to plačali. Potem še obnovljivi viri energije. V zadnjih treh letih so se tukaj pristojbine zvišale za osemkrat. In uh, to zaradi gradnje elektran, ki nima nič opraviti z gospodarsko rastjo, ki ne ponuja novih delovnih mest, uh, to niso, tudi, ne, tudi ne prispeva k trajnostnemu razvoju. In uh, tudi zato je Grčija, v, je Grčija v tako hudi krizi in zato so ogrožene tudi druge države v Evropski uniji. No, kdo ima pa dobičke od teh graden? 40 odstotkov investicij v Grči se kasneje vrne v Nemčijo. In to vidimo tudi v drugih primerjih. Portugalska, na primer. Od enega evra, ki se ga investira v Portugalsko, se 85 odstotkov tega denarja spet vrne v neto plačnice. Tukaj govorimo o rasti, ampak samo o rasti majhnega dela velikih podjetij. gospodarstva pa rastejo zelo malo in uh, soočamo se z hudo brezposelnostjo. To pa ni to, kar državljani trenutno potrebujejo. Mislim, da bi, se, da bi se politična kohezija morala osredotočiti na takšne ukrepe, ki so pomembni za državljane in za rast. Naprimer, uh, gradnje, ki bi preprečile poplave, tega nimamo. Potem šole, izobraževanje, vrtci. To so stvari, ki so nujno potrebne. Na deset tisoče otrok pri nas nima na voljo ustreznih institucij. Enako velja za starejše ljudi, ki niso več sposobni skrbeti sami zase. Hvala lepa. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag, meine Damen und Herren. Hvala lepa. Uh, ja, vidimo, da so ti prispevki nakazali na zelo širok spekter razmišljanja, od tega, da je v Evropi vse lepo, kot uh, do tega, da je v Evropi vse narobe. Naslednji govornik na seznamu je, je gospod Tatarski iz Bolgarije. Благодаря, уважаеми колеги. Хвала липа. Vesel sem, da sem lahko prisoten na tem srečanju in da lahko predstavim svoje stališče o tem ključnem vprašanju. Na nazadnje bo kohezijska politika izredno pomemben inštrument, ki bo zagotovil tudi boljšo fiskalno disciplino in ki bo jamstvo za reforme v celi vrsti ključnih sektorjev. To bo prav gotovo prispevalo k dosegi našega glavnega cilja, ki je naslednji. Želimo zmanjšati razlike med regijami v Evropi v, in znotraj držav članic. Ne smemo ločiti države na neto plačnice in neto prejemnice. Moramo razmisliti o tem, kako lahko strukturne in kohezijske sklade uporabimo za krepitev konkurence in za pospešitev konvergence. To bi bilo dobro tako za prejemnice, kakor tudi za uh, plačnice. Kohezija in pa boljša poraba sredstev se lahko dopolnjujeta med seboj. Iz tega razloga menim, da bi se današnja razprava morala osredotočati na rezultate in na regije. Morali bi si prizadevati za partnerstvo, ki bo v, interes, v, v interesu lokalnih skupnosti. Teritorijalno investiranje je pri tej novi uredbi pomemben korak naprej. Pa še nekaj se mi zdi zelo pomembno. Namreč ideja, da bi si morali prizadevati za lokalni razvoj s pomočjo strukturnih skladov in programov z različnih področji, z uporabo različnih. Z uporabo večjih skladov hkrati bi lahko rešili več problemov v samih regijah in istočasno bi se prizadevali za trajnostni razvoj. Zato je ta pobuda za nas zelo pomembna. Vendar pa. Če želimo doseči vse cilje iz eh, strategije za Evropo za leto 2020 in če želimo doseči cilje kohezijske politike v naslednjem programskem obdobju, moramo narediti naslednje, tako se mislimo v Bolgariji. Sredstva bi morali bolje uskladiti znotraj skupnega strateškega okvira in po drugi strani Eh, z pogodbami o partnerstvu. Podal bom nekaj pripomb v zvezi z predlagano uredbo in eh, določenimi specifičnimi vidiki. Mislim, da bi skupni strateški okvir moral vsebovati jasne in izčrpne določbe. Uredba bi morala omogočati dovolj prožnosti za države članice, kajti razmisliti moramo o, o potrebah na regionalni ravni. Bolgarija ne verjame v načelo 2,5 odstotkov BDP-ja. To ne more biti načelo za prerasporeditev razporeditev. Mislim, da bi se morali osredotočiti na najrevnejše regije. Če bomo sledili temu načelu, ne bomo dosegli konvergence med bolj in manj razvitimi regijami. Mislim, da bi morali doseči visok, visoko zgorno, da ne bi smeli imeti visoko zgorne meje za nerazvite uh, regije. Potrebujemo načela iz sedanjega programskega obdobja, Eh, in za kriterij bi morali uporabiti naprimer kombinacijo BDP-ja in pa kupne moči. Eh, Bolgarija podpira idejo o 11 tematskih ciljev v naslednjem programskem obdobju. Ne strinjamo pa se s tem, da potrebujemo petodstotno rezervo iz skladov v tem skupnem strateškem okvirju ta rezerva ne bi smela biti obvezna. Morali bi ohraniti načelo iz trenutnega programskega obdobja. Sicer že razen tega pa podpiramo tematsko osredotočenost, rezultati morajo biti otipljivi, ampak ne smemo postaviti preveč zahtev, saj te zmanjšujejo možnost, eh, prožnost držav članic. treba je bolje upoštevati uh, lokalne in regionalne posebnosti in poskrbeti za ex ante pogojnost. Ex ante pogojnost uh, podpiramo, to se nam zdi pomembno za doseganje prednostnih ciljev. Moramo pa tukaj upoštevati tudi načelo sorazmernosti. Če se plačila v neki drošni točki uh, ustaviti, upoštevati um, zaporedje prednostih nalog in uh, ne bi smeli podati uh, razrešnice za tisto obdobje, ker ni prišlo do izplačila. Ne smemo zmanjšati voljo tistih držav članic, ki se držijo stroge fiskalne discipline. Kar se tiče odhodkov, pa menimo, da bi DDV morali omogočiti kot možnost v naslednjem programskem obdobju. Trenutne kriterije glede DDV-ja bi morali obdržati. Sedaj pa bom spregovoril o stopnjah financiranja. Menimo, da bi morali nameniti več sredstev manj razvitim regijam, ne podpiramo načela sofinanciranja, ki temelji na 75 odstotkov, podpiramo predlog o predhodnih plačilih, ki ga podala komisija, ampak mislimo, da zneski, ki so bili predlagani, niso zadostni za to, da bi uh, poskrbeli za potrebno likvidnost. In naj se na koncu še odzovem na to, kar so povedali nekateri govorniki. Mislim, da potrebujemo usmerjeno financiranje v različnih državah članicah. In skupni strateški okvir se zdi, da tukaj ne pomaga. Mogoče bi se morali vprašati, ali imajo nacionalne institucije sposobnost in možnost, da upravljajo projekte. Sam menim, da tukaj obstaja preveč birokracije in zato včasih tudi nimamo dobrih absorpcijskih stopenj. tematska koncentracija bo zato verjetno zmanjšala prožnost držav članic. Države članice bodo tako težje usmerjale financiranje tja, kjer je najbolj potrebno. Hvala. Uh, uh, Najlepša hvala za ta prispevek iz Bolgarije. Zdi se mi, da je odlično, da je predstavnik Bolgarije predstavil makroekonomsko pogojevanje. Naslednji govornik je gospod Kriso Gelos. Oprostite za mojo izgovorjavo. Ej, na to nišati iz izid... Hvala lepa. Želel sem povedati naslednje. Današnja razprava ne sme teči samo okrog denarja. Gre za bistveno vprašanje, kakšno Evropo hočemo. Gre za socialno kohezijo in gre tudi za trajnostni razvoj, za življenski standard v Evropi. Zato mislim, da bi morali poskrbeti za tematsko osredotočenost, tako da bomo vedeli, kam gre do sredstva. Kam gre, kam gre do javna sredstva. Ko gre za javna sredstva, moramo spodbujati tudi socialno kohezijo. Seveda potrebujemo večji proračun za Evropsko unijo, ampak ne smemo pozabiti na to, da imamo tudi lastne dohodke Evropske unije, zato da ni popolnoma odvisna od prispevkov eh, držav članic. Ampak eh, treba je ta sredstva pravilno uporabiti, zato da lahko zagotovimo socialno koherenco in tudi ekološko trajnost. Zato moramo zagotoviti, da sredstva, ki so na razpolago, da bodo ta sredstva porabljena dobro za državljane, gospodarstvo trajnostni razvoj in tako naprej. Mislim, da bi morali okrepiti vlogo regij in tudi lokalnih skupnosti, ko gre za pripravljanje načrtov, ki so pomembni za države članice in Evropsko unijo. Mislim, da bi morali vzpostaviti resnično partnerstvo no in te pogodbe o partnerstvu bi morali upoštevati tudi regije. Regije bi morale biti so če so regije so podpisnice, bi morale biti udeležene tudi pri pogajanjih. Šele potem bo to, o čemer govorimo, resnično regionalna kohezija. No, sam sem a, dejaven v moji regiji v Grčiji in zato morajo regije, torej mislim, da morajo regije, Eh, poskrbeti za to, da imajo programe socialne konvergence. Pogosto govorimo o socialni konvergenci v Evropski uniji, ampak pogosto nimamo takšnih, progra takšnih programov, nimamo niti v regiji. Tudi, če imamo razvito regijo, obstajajo lahko tam velike razlike v sociali, v gospodarstvu in tako naprej. Vse skupaj moramo preveriti tudi v luči prostorskega načrtovanja, moramo pregledati, kaj je um, izvedljivo, kaj ni in uh, moramo poskrbeti tudi za ustrezno kategorizacijo regije. Imamo manj, manj razvite regije, bolj razvite regije, nerazvite regije. Uh, Tukaj treba upoštevati podatke iz leta 2012, tako da bomo resnično poznali, kakšna je aktualna, poznali aktualno sliko. Podatki med leti 2009 in 2012 se razlikujejo. Nekatere regije so bile uvrščene v drugo kategorijo na podlagi podatkov iz leta 2009. Mislim, da bi že morali upoštevati podatke iz leta 2012, kajti v marsikateri regiji je tako, da je BDP močno padel, zlasti v Grčiji, v naši, naprimer, do 20 odstotkov. Potem mislim, da BDP ni edini možni kriterij. Za kohezijo bi morali upoštevati tudi drugačne kriterije, tako da bi dobili bolj celostno sliko situacij v, v regijah in mestih.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 vse želim lepo pozdraviti v imenu strokovnega odbora iz mađarskega parlamenta. Dobro je, da smo v okviru tega srečanja povabili tudi predstavnike iz nacionalnih parlamentov, tako da lahko izrazijo svoje mnenje o regionalni politiki. Sam sem se želel osredotočiti na naslednjo temo. gre za poenostavljen izračun. Po pred, predlogu komisije bi morali ta izračun narediti na nacionalni ravni, razen če določeno območje urejajo drugačne določbe. Dobro je tudi to, da smo upoštevali določeno fleksibilnost pri programih v znesku desetih odstotkov. Država članica. lahko tudi uporabi triletno obdobje. Kar se tiče učinkovitosti te ureditve. mislim, da lahko podpremo ta predlog o teritorijalni fleksibilnosti. Mislim, da bi morali ta predlog še okrepiti. Glede na trenutne razmere, torej tehnično okolje se zelo hitro spreminja. Poljski in pa bolgarski predstavnik sta omenila tudi davek na dodano vrednost, kako bi torej izračunali to. Moram povedati, da sem pred časom izrazil mnenje, da bi morali tudi v naslednjem programskem obdobju upoštevati davek na dodano vrednost in komisar Han se je takrat dobro ozval na ta moj predlog. Sam prihajam iz severne Mačarske. sever Mačarske. Bi s tem spadal med to skupino 15 držav, če bi bili upoštevani novi eh, kriteriji in s tem bi onemogočili moji regiji izvedbo določenih strukturnih ukrepov. Ja, ja, Jahim Celer. Hvala lepa. Naj povem, da sem tudi sam vesel, da smo organizirali srečanje med evropskimi poslanci in nacionalnimi poslanci. Sodelovanje je tukaj zelo pomembno, zato moramo sodelovanje okrepiti in to ne samo enkrat na leto v času odprtih dni. Zlasti, v, zlasti ko gre za pogajanja, ki trenutno potekajo. Zahvaljujem se predstavnikom nacionalnih parlamentov, ki so pomembni, kako pomembno je nadaljevati z strukturnimi in kohezijskimi skladi tudi po letu 2014 in da so povedali, da je to osnova za spodbujanje konkurence v regiji ter za ustvarjanje delovnih mest. Na začetku naših razprav v parlamentu to na začetku ni bilo jasno, da potrebujemo tudi po letu 2014 nadaljevanje strukturne in kohezijske politike. In zato smo v tem smislu dosegli nek preboj. Krati pa bi kolege in kolegice naprosil, da naj uresničijo možnost vpliva v svojih nacionalnih parlamentih, torej možnost vpliva na lasne vlade. Naj nacionalno vlado pozovejo k temu, da se premakne pri pogajanjih v svetu. Slišali smo, da, je, da sta tako parlament, kako tudi komisija že podala svoje stališče, ne vemo pa, kakšno je stališče sveta o vprašanju kohezijske in strukturne politike po letu 2014. Številni visoke predstavniki vlade so v, so v preteklosti povedali, da je pakt o stabilnosti rasti se, da se je sprevrgel sedaj predvsem v program za odpravo dolga in da zato potrebujemo dodatne spodbude za spodbujanje rasti, zaposlovanja in ustvarjanja delovnih mest. Ko smo pa jih vprašali, kje želijo ustvariti te spodbude, so se pri tem odprli na strukturne sklade, zato jih moramo tudi v prihodnosti ohraniti. Naj se navežem na to, kar je povedal v nemški kolega, očitno iz Bavarske, ki je tukaj zahteval, da bi še močneje uporabili cilje iz strategije Evropa 2020 za temelj kohezijske in strukturne politike. Če se bo to zgodilo potem v osrednjem interesu več ne bo podeželje, kajti ve, večji odstotek ljudi pač živi v mesti, tam se uh, tudi ustvarja razdelona mesta in tam lahko se uresničujejo cilje iz, cilji iz strategije za leto 2020. Zato moramo poskrbeti za to, da bomo močneje v regionalno politiko vpletli tudi mesta in da jih bomo upoštevali pri strukturnih in kohezijskih skladih. Podeželska politika že tako profitira iz evropskega proračuna v okviru kmetijske politike, na to ne smemo pozabiti. Pozdravljam tudi tiste, ki so pozvali k krepitvi čezmejnega sodelovanja. Evropski parlament v sedanjih pogajanjih zahteva, da bi 7 odstotkov sredstev predvidenih za strukturni in pa kohezijske sklade namenili čezmejnemu sodelovanju in da se tukaj tudi poenostavi postopke. Kaj ti v, če, v okviru čezmejnega sodelovanja Evropa raste, zato moramo takšno sodelovanje podpirati, ga spodbujati in ker sem poročevalec za Evropsko združenje teritorijalnega sodelovanja, vas želim pozvati k temu, da izkoristimo te nove spodbude za čezmejno sodelovanje, ki jih najdemo v novi uredbi. In tukaj ne gre samo za čezmejne sodelovanje znotraj Evropske unije. Mislim, da bi morali okrepiti tudi sodelovanje z tretjimi državami na majah Evropske unije, da tukaj izkoristimo tudi možnosti, ki jih ponujajo eh, pristopni in pa predpristopna pomoč in da tukaj poskrbimo za potrebne sinergije. Hvala. Hvala lepa, kolega Celer. Sedaj pa dajem besedo gospodu Martinu v imenu komisije. Vidim, da si je pripravil dolge zapiske in zato mislim, da lahko pričakujemo od njega veliko konkretnih odgovorov. Izvolite, gospod Martin. Najlepša hvala, predsedujoči. Danes zjutraj smo imeli zelo zanimivo razpravo, še posebej, ker smo imeli priložnost prisluhniti eh, predstavnikom nacionalnih parlamentov, ki so spregovorili o lasnih pomislekeh. Žal, komisar Han ni mogel ostati vse čas danes jutraj, vsekakor bo pa dobil vse zabeležke. Podpiram raven politike in tudi raven financiranja. Uh, za ohranitev ključne investicijske politike v Evropski uniji in v državah članicah, tako kot je povedal komisar Han. Zato, da bi lahko to dosegli, moramo obravnavati in rešiti probleme povezane z to ključno politiko in z učinkovitostjo te politike. Prvo je povezava z Evropsko strategijo 2020. Vsi vedo in eh, vsekakor je podkrepljeno eh, z različnimi potrebami različnih regij in eh, kohezijske politike skupaj s pojmom solidarnosti. Tisto, kar smo danes slišali, je vprašanje osredoto, tematske osredotočenosti, osredotočenosti na temah in ravnovesje med tem in prožnostjo. In sicer, da imajo regije lahko možnost porabiti sredstva, tako kot menijo, da je za nje najbolje. Vsekakor se je treba osredotočiti na skladih in finančni pomoči, vendar to mora biti uravnoteženo. Imamo opravka z visoko ravnjo tematske osredotočenosti in komisija predlaga, da bi se osredotočili na treh širokih področjih inovacije, podpora malim in srednjim podjetjem in energetska učinkovitost. 30 odstotkov v bolj razvitih državah, 50 v manj. Na ta način lahko nadgradimo nad to zamislijo, da lahko regije same odločajo, kako naj bi se podrobno porabila namenska sredstva. Pomembno je, da je vse povezano z strategijo 2020 tisto metaforo, ki jo je uporabil komisar, videti je, da bi moralo biti primerljivo z vsemi državami članicami in lete same lahko odločijo o treh ključnih področjih že vnaprej zato da bi lahko dosegli cilje vsebovane v strategiji 2020. Sedaj dovolite, da se na kratko ozrem na vprašanje načela in pogodb o partnerstvu. Bistveni element eh, tega pojmovanja pogodb eh, o partnerstvu je povezan s pristopom od spodaj na vzgor razlog, zakaj mi gledamo to kot na posledični proces in sicer imeti najprej pogodbo o partnerstvu in potem nadaljevati z partnerskim procesom, je v tem, da bi pripravili skupaj pogodbo o partnerstvu. Če bi začeli na ravni nacionalne države in potem se spustili na lokalno raven, to ne bi zadostovalo. Vse se mora zgoditi skupaj. Tako je vsebovano v programih. In tudi ne bi bilo nikakor izvedljivo najprej imeti pogajanja o pogodbah o partnerstvo in potem komaj preiti na pogajanja o programih. Izhajajoč iz praktičnih razlogov vidimo, da gre za medsebojno povezane korake. S pomočjo pogodb o partnerstvu lahko vnesemo življenje v ta partnerstva in to omogoča različnim udeležencem v partnerstvu odigrati lasno vlogo. Vsekakor bomo morali imeti določeno razlikovanje, odvisno od nacionalnih institucionalnih struktur, glede na izbrane regije in lokalne organe oblasti. In zato menimo, da je kodeks ravnanja dobra zamisel, kaj ti omogoča, določanje različnih vlog, ki naj bi jih odigrali različni partnerji in leti bodo eh, posledično eh, zagotovili legitimnost in lasništvo programov. In eh, še nekaj, ne nazadnje, o pogojevanju ali pogojenosti, kar določa učinkovitost te politike. V zvezi s tem smo slišali kar nekaj pomislekov predpogoji, ki zagotavljajo, da bo poraba v skladu z namenom, v svezi s tem, tisti, ki ste se oglasili na to temo in povedali, da je najbolj pomembno, da naj ne bi preveč vsega zapletali na samem začetku, zato da bi dosegli cilj zagotavljanja, da bi naložbe dosegle svoj namen in cilj in eh, zagotovili bomo tudi lastno vlogo pri doseganju teh ciljev. Eh, potem eh, gospodarski del tega pogojevanja, zakaj smo imeli začetne pridržke. Razlog je v tem, da širše razumevanje o tem, da kohezijska politika ne more biti izolirana od posameznih struktur, posameznih vlad, o katerih se sedaj razpravlja, zato da bi vzpostavili delovanje teh struktur. In nikakor ne gre za vprašanje kaznovanja posameznih držav članic v zvezi z gospodarskimi eh, težavami, kajti te potrebujejo gospodarsko podporo glede na primanjkljaj in zaradi tega eh, komisija podpira to zamisel, To pa, pa pri ali pa dodatkov pri dodeljevanju programov za določene države. Ko govorimo o eh, sistematičnem pristopu eh, gospodarskega upravljanja, tukaj lahko uporabimo pogojevanje. Zato, da bi lahko eh, pospešili podporo tistim državam članicam, ki se srečujejo z gospodarskimi težavami, vendar vemo, da če države ne sledijo priporočilom, utrpijo tudi določene negativne posledice. Rad bi se zahvalil za zelo zanimive prispevke. Ja, herzlichen dank, Herr Martin, dann. Hvala lepa, tem smo tudi končali današnjo prireditev. Tudi v imenu predsednice odbora regije, gospod Hübner, se vam zahvaljujem za vašo deležbo. Zahvaljujem se vam za vaše dragocene prispevke. Tudi v Evropskem parlamentu smo se iz njih veliko naučili. Dobro je, da smo od vas neposredno izvedeli vaša stališča. To je zelo pomembno, kajti prvič je parlament neposredno udeležen v zakonodajskem procesu. Za postopku so odločena smo enakovredni svetu in ko gre za vse te kritične teme, o katerih smo danes pregovorili, bomo sedaj tudi sami imeli besedo. Dosegli smo že prve uspehe kot parlament. Tukaj naj opozorim samo na, omenim samo teritorijalno sodelovanje, komisija nam je tukaj že nekoliko godila z 3,5 odstotki, mi sedaj želimo 7 odstotkov. Ampak naj vas spomnim na to, da parlament tega ne želi za majhne, navadne podjetje. Ne, to zahtevo po več denarja zahtevamo za čezmejne regije, ki so pomembne za infrastrukturo, slasi tam, kjer to sedaj ni upoštevano v prednostnih nalogah. O tem se bomo še pogajali. Danes smo slišali prispevko o različnih temah, o varnostnem omrežju, o skladu za povezovanje Evrope. No, uh, eh, omeni se tudi sporna področja. Um, ampak. Tudi, ko gre za parlament sam, obstajajo med poslanci različna mnenja o tem novem pristopu komisije. Potem uh, omenili ste tudi zahtevo nekaterih vlad po posebni zahtevi samo za območje evra. Ko slišim takšne predloge, se že vprašam, kako bo možno to povezati z to strukturno politiko, ki se je vedno zauzemala za integriran pristop in ki se je vedno zauzemala za skupno Evropo, za impulze za celotno Evropo, za pomoč najšipkejšim regijam. Ne vem, kako bo možno združiti vse te ideje, vse te predstave. takšne ideje tudi kritiziram, ne glede na to, da je to prišlo celo od moje vlade. Izjiv bo, kako združiti vse te različne ideje in predloge. Še enkrat se vam prisrčno zahvaljujem. Ob zaključku pa vas želim še povabiti na koktejl pred dvorano. Zahvaljujem se še enkrat vsem udeležencem za sodelovanje. Very good. Ciao.